Poštovane kolegice in kolegi, mislim, da je čas, da začnemo z našim sestankom. Prva točka na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Osma točka, znanstvena raziskava, vprašanj, ki so boje zaraživili, To je preloženo na 3. in 4. decembar, ker še Koreper ni uradno podprl predloga s prelogi sprememb. Če ni ogovorov, potem lahko osnutek dnevnega reda sprejmemo s temi spremembami. Druga točka, sporočila predsednika. To bo zelo enostavna naloga danes, kajti povedati moram le, da je tolmačenje na voljo v 22 jezikov, ni estonščine, 21 jezikov, torej za estonščine in malteščine, pa za jutri. Prav tako naj dodam, da se sestanek prenaša tudi prek spleta in to se torej prenaša po internetu. In potem tretja točka, sporočila predsednika v priporočilih koordinatorjev 6. novembra. To smo vam razdelili, poslali smo vam po elektronski pošti. Če ni kakšnih ugovorov, potem lahko to sprejmemo. Tako, sedaj pa lahko prejdemo kar na četrto točko, zmanjšanje emisij onesnaževali z cestnih vozil, kot veste, imamo predlog komisije za zniževanje emisij onesnaževali iz cestnih vozil. Predlog je bil na našem dnevnem redu. In takoj predajam besedo poročevalcu Albertu Deso, da začnemo z razpravo na to temo. Prosim, Albert. Kaj, Hvala lepa, predsednik, dragi Giovanni. To poročilo sem podedoval po Tomasu Ulmerju, ki žal ni bil ponovno izvoljen in sem se poskušal priučiti te teme. Zelo dobro mnenje sem našel preko soko za zniževanje onesnaževalo cestno prometo, lahko se jim pridružim. Kar se tehnološkega napredka tiče, želimo zmanjšati onesnaževala, zato da bi nasplošno izboljšali kakovost zraka. Predlog komisije pa izraža nekatere dvome, kar se tiče načina in rokov za uresničevanje tega znižanja. Letega se bom na to še vrnil. V poročilu ni prav dobro obdelana pre svojo vplivo. Najbolj negativno se mi zdi to, kar se dogaja z izvedenimi pooblastili in delegiranimi akti. Naj se tega dotaknem, kajti vsebino bom predstavil kasneje. Komisija je predlagala, da bi dodatno prevzeli v delegirane akte štiri področja gre za razširitev področja uporabe na 4 tone. Do sedaj smo imeli 4,85 tone in ne, ne sem, da mora to ostati v postopku soodločena s parlamentom. Prav tako, kar se tiče emisij, eno x in eno dve in kar se tiče hladnega zagona. V svojem poročilu bi predlagal, da bi te štiri točke izuzeli iz delegiranih aktov, da bi še vedno to ostalo na področju soodločanja, da bi torej parlament lahko soodločal. Po Lizbonski pogodbi je zapisano, da lahko samo ne bistvene določbe uporabljamo za delegirane akte. Pri teh štirih točkah pa se mi zdi, da gre za pomembne predloge. Kar se vseh ostalih točk tiče, se strinjam, da končajo pri delegiranih pravnih aktih. Ne bom predlagal da bi kar se izvedbenih pooblastil tiče kaj razširili, da bi kaj prišlo sem, kaj ti kot parlament potem sploh nimamo več nobene vloge, kolegice in kolegi, in to se ne sme zgoditi. Že deset let sem dejaven v odboru za kmetijstvo in vedno smo poskušali zagotoviti, da bo parlament so udeležen. Kot politiki moramo biti odgovorni za naše ločitve, to ne počnejo uradniki komisije in zato po takšnem postopku, tudi če gre za zelo tehnično poročilo, želim biti udeležen kot parlament pri odločanju. To moramo zahtevati. Pri delegiranih pravnih aktih pa je tudi potrebno, da ne bo komisija enkrat predlagala delegiranega akta in bodo potem rekli spremite ali zavrnite. Tukaj moramo komisijo pozvati, da ko pripravlja delegirane pravne akte, da smo že vnaprej obveščeni o zadevah, o stanju, kar se tiče pripravljanja delegiranih pravnih aktov, kajti potem je tudi manj nevarno, da bi na koncu odbor ali parlament zahteval, da določen delegiran pravni akt zavrnemo. V odboru za kmetijstvo smo bili prvi, ki smo v času polizbonske pogodbi zavrnili podali predlog za zavrnitev delegiranega pravnega akta. To smo skoraj soglasno sprejeli in potem je komisija morala zelo izboljšati predlog. Tukaj bi sedaj pazil, da bi bil postopek tak, kot si želimo, da bo parlament vključen v delo sebinsko, o tem pa se lahko pogovarjamo kasneje. Hvala lepa. You, Albert, we... Hvala lepa, Albert. Sedaj pa začenjamo s krogom poročevalcev v senci. Miriam Dali, socialisti najprej, prosim. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi rada sprejela predlog komisije in želimo podpreti tudi ukrepe, ki bi konkretno znižali emisije onesnaževal v cestnem prometu in bi tako izboljšali tudi kakovost zraka. Onesnaževanje zraka je okoljsko tveganje, tudi tveganje za zdravje in znanstvena dognanja nam pravijo, da čeprav se je kakovo zraka izboljšala v zadnjih letih, smo še vedno daleč od tega, da bi se resnično ustrezno lotili teh težav težave se poslabšujejo, tudi kar se zdravja tiče in to prihaja predvsem iz izpušnih plinov avtomobilov, tovornjakov, prikolic, ki pomenijo cel niz onesnaževanja. Tukaj imamo eh, delce, imamo dušikov oksid in seveda tudi ogljikov dioksid. V preteklosti je Evropska unija določila meje in maksimalne meje onesnaževal, ki so še varna za zdravje. V urbanih področjih pa vemo, da imamo zelo velike ravni 1-2 in eh, ravni delcev, ki so prek meja, ki so spremljive. Po Evropski okoljski agenciji je cestni promet tak, da vključuje 42 odstotkov vseh emisij NO v EU. Zato podpiramo ukrepe Evropske unije, zato da bi onesnaževanje spravili na ustrezno raven iz izpušnih plinov. Še prav posebno za nova vozila, ki prihajajo na trg, ki morajo izpolnjevati zakonodajo v Evropski uniji. Sedaj je potrebno upoštevati tudi tehnološke dosežke. Zato se zauzemamo za predlog komisije, da bi imeli prožnost za homologacijo za nekatera vozila, tako da bi se izognili dvojnemu certificiranju za nekatere type vozil. Kakorkoli že, v tem primeru, in tukaj ponavljam to, kar je poročevalec Albert Des že dejal, mislimo, da v tem primeru ni nobene potrebe po delegiranih aktih, kajti meje glede mas vozil, to se lahko uredi v sami uredbi. Tem tudi, kar se tiče izpušnih plinov v lahkih dostavnih vozilih glede temperature, tukaj se strinjamo. Vendar pa moram reči, da ko smo analizirali dokument, nismo mogli najti nobenih podrobnosti ali presoje vplivov na to temo. Prav tako imamo predlog, da bi imeli ločeno omejitev glede emisij 1.2. Strinjali smo se, da so to pomembna onesnaževala, vendar pa potem to ni bilo dokazano s temeljito presojo vplivov. Kar se tiče najnovejših tehnoloških dognanj in če skušamo razumeti vstop na trg vozil, ki uporabljajo naravni plin, mislimo, da je to prava pot naprej, potem imamo pomisleke, kar se tiče vključevanja nekaterih nesnaževal, vključujoč za eno, dve. Želimo si, da bi komisija bolj podrobno razložila te informacije in nam podala še nadaljne podatke glede uredbe 443 iz leta 2009 o 1 o 2. To bi morali spremeniti oziroma bi nam morali povedati, ali se to naj spremeni ali ne. Poleg tehničnih ukrepov te uredbe pa sta še dva ukrepa, ki sta zanimiva. Namen komisije revidiranja dostopa do popravila vozil in vzdrževanja vozil in še prav posebno vprašanje potreb MSP-jev, tukaj nisem našla konkretnih otipljivih ukrepov v odstavkih, ki so predlagani strani komisije. Prav tako imamo predlog komisije, glede porabe goriva, glede števcev za porabo goriva. To so pomembne točke. Tako je to išlo iz, iz eh, posvetovanja z javnostjo. Tako bi naj izboljšali učinkovitost. Prav tako pa bi 2 do 3 odstotke izboljšali učinkovitost porabe goriva to je bilo predlagano strani komisije in ni bilo pa podanih dovolj podatkov in dokazov. Kot je dejal Albert Des, bi radi tudi mi izrekli pomislek, da se preveč uporabljajo delegirani akti ob določenih priložnostih, ko naprimer govorimo o ne bistvenih elementih uredbe. Kaj ti nekateri ti ukrepi so specifični in seveda govorijo o nesnaževalih in emisijah o nesnaževal, torej so pomembni. Želimo izboljšati tudi standarde kakovosti zraka. Zato mislimo, da so ti predlogi korak v pravo smer. Radi pa bi slišali več strani komisije, kdaj bodo podali uradno stališče, ki bi ga naj pripravili kar se da hitro, zato da bi lahko pripravili našo zakonodajo in nadaljevali s končnim besedilom. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EKR, gospod Dorman. E Hvala lepa, predsednik. EKR želi pozdraviti vse pobude komisije, ki bi naj izboljšale našo zakonodajo. Želimo zapolniti vrzele, ki jih imamo v trenutni zakonodaji. Komisija izpostavlja kar nekaj vprašanj, ki so pomembna v trenutni zakonodaji, podpiramo komisijo pri tem. Veliko vidikov, meni EKR je zelo pozitivnih, sedaj ne pravimo, da je metan še vedno neposredno škodljiv ljudem, še vedno pa je to vir onesnaževanja. To se nam zdi dobro. In potem, kako merimo metan v zraku s tem prilogom, to je pozitiven korak. Tako bomo lahko zagotovili, da bodo vozila na naravni nazemljski plin lahko ustrezno tržena v Evropi. Prav tako smo zadovoljni s pragom, ki ga predlaga komisija za homologacijo, kajti tako ne bomo več potrebovali dveh homologacij v Evropi. In potem končno, tako bomo izboljšali tudi zakonodajo glede kakovosti zraka. In postopek bo cenejši za proizvajalce. Kljub vsemu pa mojo skupino skrbi kar nekaj drugih elementov v predlogu komisije. To moramo raziskati še bolj podrobno. Potrebno je imeti pragove pri nizkih temperaturah, tako bi zboljšali zakonodajo. Ta predlog ni samo aktualizacija trenutne zakonodaje za nas. Komisija pravi, da si želi, da bi to postal delegirani akt. To pa nas skrbi. Ne strinjamo se s tem. Potem kar nekaj ciljnih vrednosti je pomembnih. Dejstvo, da komisija ustraja na tem, da bi to naj bil delegirani akt, pa ni sprejemljiv. Tudi mi moramo še vedno imeti nadzor nad tem vprašanjem. Potem pa bi radi slišali strani komisije še nekaj. Kar se tiče odstranjevanja amonijaka iz težkih tovornjakov, vidimo, da so zahteve postale strožje do proizvajalcev, vendar pa nismo pripričani, da bo to resnično izboljšalo kakovost zraka in okolje. Pripričani in zavedamo se, da amonijak se še vedno proizvaja iz vozil, vendar pa radi bi podrobno obrazložitev komisije, zakaj so to zahtevali. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Torvald, Alde. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da sta poročalca v senci in poročevalec že veliko povedali, tako da dlje ni treba iti. Resnično se je potrebno ogledati te delegirane akte, ali se jim lahko izognemo. To je tista največja, najpomembnejša kritična, kritična točka z naše strani. Hvala lepa. Sedaj pa zeleni Kate Taylor. Um, Hvala lepa, predsednik. Kar se tiče spremembe standarda Euro 5 in Euro 6, je ta predlog pomembna priložnost za zniževanje nevarnih emisij iz cestnega prometa. Cestni promet je največji vir onesnaževanja, ki škoduje človekovemu zdravju in okolju. Slaba kakovost zraka povzroča skoraj polovico 500 tisoč žrtev vsako leto v EU. V Združenem kraljestvu je to drugi največji morilec, samo cigarete so pred temi emisijami. Zato je boj proti emisijam naša prednostna naloga. Po začetni oceni tega predloga pa se ne zdi, da predlog resnično prinaša to, kar potrebujemo. Naprimer, ključnega pomena je, da izboljšamo mejne vrednosti za eno, dve. Zakaj komisija ni pripravila predloga v to smer? Potrebno je govoriti o omejitvah teh vrednosti. Po postopku soodločanja ne sme o tem odločati komisija za zaprtimi vrati. Poleg tega, kar se testiranja, cestnega testiranja tiče pri potniških avtomobilih, bi naj to dobili do konca leta 2014. Pa še tega proga nimamo. Kaj se s tem dogaja? Zanimivo element tega priloga je to, česar ne zajema. Preden dokončamo predlog, kar se tiče indikatorje za menjalnik in za porabo goriva, to, števci za porabo goriva, to smo menili, da je nujno potrebno imeti, pa sedaj tega ni. In potem bi tudi vozniki imeli potrebno urode, naprimer za ekološko ozaveščeno, važno, če bi to imeli, pa nimajo teh urodi. 2 do 3 odstotka bi lahko prihranili pri gorivo, če bi to imeli. Stroške bi bili zelo omejeni. Vendar pa komisar Tajani je želel porazavce vozil je želel porazavcem vozil pomagati in jim omogočiti nekakšne počitnice. No, menimo, da je potrebno imeti števce za porabo goriva in imeti tudi indikatore za menjalnike v lažjih osebnih vozilih. Prav tako je seveda potrebno zagotoviti izpolnjevanje standardov za onesnaževanje zraka. Vendar pa tukaj smo lahko videli, da ta predlog ne prinaša velikih okoljskih prednosti. Kot pa kaže kriza v Ukrajini, je večja poraba zemljskega plina, nekaj, kar morda ni politično zaželeno. Preferencialna obravnava teh avtomobilov bi znižala okoljske in zdravstvene standarde in bi prelomila načelo tehnološke neutralnosti. To bi tudi bilo proti standardom evropske energetske učinkovitosti. Parlament zato ne sme ponuditi izjeme za vozila na zemljski plin, kar se tiče teh emisij. Potem pa, kar se tiče meja THC, tukaj bi imeli više meje pri benzinu, naprimer pri THC. Tukaj imamo snovi, ki so toksične in seveda škodljive za človekovo zdravje in za kakovo zraka. Tehnologija, kako se ukvarjati z emisijami THC, je na voljo že kar nekaj let zato bi meja morala biti strožja, ne pa, da se kar odrečemo. Ta meja THC bi morala biti uveljavljena kar se da hitro, na pravih testih vožnje, ki se sedaj razvijajo, ki jih komisija sedaj razvija za dušikove okside. Tako da mislim, da je parlament moral zavrniti spremembe glede meja THC. Amonjak eh, povzroča predvsem dihalne težave. Zato je EU uvedla omejitve za tovornjake kot del Euro 6 standardov, tudi za amonjak. Torej, parlament mora ohraniti omejitve za amonjak, za vse tipe vozil. In potem lahko dostavna vozila, kombi, tako imenovani M1, tukaj se ne potrebuje posebno vozniško dovoljenje, nimajo tahografa, ne plačujejo, plačujejo manj cestnin in najtežja vozila nad 2610 kg pa so tudi izuzeta iz eh, teh standardov CO2. Teoretično torej lahko dostavna vozila imajo težo maso 3,5 tone. Ker pa pravzaprav nimamo pravih standardov, se ta omejitev redko izvaja v praksi to je vodilo do tega, da se prodaja dostavnih vozil dramatično povečuje. To ima negativne varnostne, okoljske in družbene posledice. Namesto, da bi zmanjševali sivo moč med lahkimi tovnjaki in dostavnimi vozili, bi komisija morala torej preučiti razmere na tem področju. Parlament torej ne sme dajati dodatne prožnosti za to, da bi zabrisali omejitev med eh, lahkimi tovornjaki in dostavnimi vozili. Hvala lepa. Gospa Jevi, EFTD. La proposta, ki ci troviamo di... Predlog, ki ga obravnavamo, se nanaša na odločitev, da od komisije zahtevamo revizijo določenih eh, ravni emisij eh, iz osebnih in pa komercialnih vozil kljub uvodu, ki ga je podala komisija in kljub temu, da se z tem v splošnem strinjamo, pa menimo, da ta predlog ne more temeljiti na načelu onesnaževalec plača, če želimo dejansko znižati izpuste. Namreč na ta način eh, je komisija kaznovala majhna in srednje velika podjetja v primerjavi eh, z velikimi koncerni. Komisija je izbrala odločitve, eh, izbrala odločitve, ki jih mi nikakor ne moremo podpreti. Pri tem pa se seveda zauzimamo za varstvo okolja. Če se ogledate točko 4, to štiri, eh, pa tudi točki šest in sedem, lahko vidite, da so te točke precej neutemeljene in neprepričljive. Poleg tega mislim, da komisiji ne bi eh, smeli dati možnosti, da uporabi delegirane akte za to področje. Ja, dank. Grote. Hvala lepa. Nisem se že želel javiti k besedi, pa me je potem izval kolega Taylor. Največja težava so fini delci v EU, ker je veliko smrtnih žrtev povezanih s tem. Kar potem C in G vozila, če bi tukaj te prašne delce spravili na nič, potem seveda ne moremo reči, da to ni pomembno. To je velik faktor za izboljšavo kakovosti zraka in zdravja Bil sem poročevalec za standard Euro 6 in Euro 5. Zakaj C in G? Bil posebnost to, so bili oblikovidiki, ker C in G vozila ne morejo biti kar tako prepovedana. To so torej vozila na zemeljski plin. To bo torej umestna stopnja dovozili na vodik. In tukaj moramo potem imeti možnost, da se tudi na poti do tega pogonski sistem meša. E-mobilnost, o tem veliko slišimo, e, zveni lepo. Vsi se dobro počutimo, ker pač ni izpušnih plinov. Potem pa jih eh, prelagamo, visoke izpušne pline na industrijo, kajti če imamo vozilo na vodik, nisem še nič pridobil, samo prelagam emisije na industrijo. Zato moramo torej vozila na zemljski plin tudi upoštevati in to bi lahko bila rešitev vsaj za prehodno obdobje. In zato mislim, da moramo poskrbeti za to, da ne prepovemo te tehnologije, temveč, da je to začasna prehodna tehnologija morda. To sem želel pripomniti. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Ivo Belet. Ehm, Hvala lepa, predsednik. Morda je to na ključe, vendar pa danes zjutraj sem bral v tisku o prometni mobilnosti in o novih dognanjih dognanja univerze v Ljubno, torej to moramo imeti resno, glede emisij iz električnih vozil, ne seveda CO2, temveč delci, pa tudi dušikov oksid. Zdi se, da je med tema dvema tipoma emisij potrebno električna vozila tudi obravnavati na enaki ravni kot celo bencinske motorje. Tako da bi rad izkoristil to priložnost in poprašal komisijo, ko se sključujem na to raziskavo, kaj to pomeni za poročilo gospoda Desa, kaj to pomeni za električno vozile. Zdi se, da so emisije dušikovih oksidov zelo visoke, tako visoke kot eh, v bencinskih motorjih. Potem imamo tudi neizpušne emisije, ki ne prihajajo iz izpušnih cevi. Tukaj imam seznam. Gre za zaviranje, gre za pneumatike, za obrabo na cestni površini. Gre tudi za seveda vprašanje finih delcev in za vprašanje dušika. Sem seveda za električno vozilo, vendar pa to je potrebno upoštevati. Grazie. Eh... Adesso credo che alt- Najlepša hvala. Mislim, da smo zaključili z seznamom govorcev. Nihče več ne želi besede in sedaj dajem besedo komisije gospodu Petinelju, da odgovori na vsa vprašanja, ki so jih zastavili kolege. Much, hvala lepa, predsednik. Če mi dovolite, bi rad nakratko uvedel, kaj tiči za to uredbo ta uredba vključuje pet ukrepov, ki skušajo izboljšati trenutno uredbo, kar se tiče kakovosti zraka. To lahko razdelimo v tri skupine. Prva skupina so ukrepi, ki zmanjšajo nepotrebno upravno breme, potem ukrepi, ki omogočajo boljše okolje za alternativna vozila in tretja skupina so ukrepi, ki se osredotočajo na okoljsko uspešnost vozil. Prva skupina, tukaj imamo ukrepe, ki nam omogočajo, da zajamemo vozila z večjo maso, kajti tako bomo se izognili dvojnemu testiranju vozil. Torej bo prišlo do zmanjšanja administrativnega bremena. Ne, da bi uvajali spremembe kakovosti zraka. Potem druga skupina, morda najpomembnejša, je sprememba meja emisij za amonijake, za težka tovorna vozila in potem tudi vključitev metana v izračune emisij CO2, ki prihajajo iz izpušnih plinov. In potem zadnja kategorija, to so emisije za vozila, za katera imamo določbe, ki bi naj spremenili meje emisij za lahka dostavna vozila. Tako bi znotraj omitev, ki jih imamo, komisija želela uvesti mejo za omejitev za dušiko dioksid NO2. S tehnološkimi procesi in napredki, ki smo jih doživeli v zadnjih letih. Kar se tiče specifičnih vprašanj, ki ste jih zastavili poslanke in poslanci, pa naj vas spomnim, da je res, v bližnji prihodnosti bo komisija podala predlog za metodologijo za resnične emisije iz vožnje. Tukaj gre za tehnično vprašanje, vendar pa delo poteka in naj povem, da bo na določen način to zaključilo uredbo, kar se tiče emisij. Tako bomo dosegli večjo učinkovitost, večjo uspešnost. Kaj ti meje bodo bliže mejam, ki so v uredbi. Potem popravljanje in vzdrževanje vozil. Tukaj je bilo nekaj predlogov, da tukaj to imamo, vendar pa Največji del tega bomo obravnavali v drugih zakonodajnih aktih. Potem pa še nekaj vprašanj glede števcev za porabo goriva in indikatorjev za menjalnike. Ti niso vključeni v predlogo, kajti osredotočamo se na vozilo samo. Neodvisno od ravnanja voznika. To dvoje je povezano s tem, kako voznik vozi. Vendar pa najpomembnejše vprašanje je vprašanje pooblastil, torej vprašanje delegiranih aktov. Kar se tiče ukrepov, ki sem jih že predstavil, bi rad dodatno omenil še uredbo 715 2007 Tukaj bomo imeli pooblastila po rezvonske pogodbe, ki so že podana komisiji. To ni bilo vključeno v prvotni predlog, kajti takrat, ko smo to sprejemali, je komisija domnevala, da bo uredba sprejeta po novi določbi vsežno omnibus. Po predlogu komisije pa so pooblastila za izvajanje novih ukrepov, poleg starih, ki jih že imamo, naj bila dana v obliki delegiranih aktov to je v skladu skupnim dogovorom z Evropskim parlamentom. Vse skupaj smo oblikovali na podlagi tako imenovanega pristopa delenih ravni. Tako da lahko pridevamo, da urejamo najpomembnejše elemente, kot je obseg, kot so standardi in potem to izvajamo vse v eni izvedbeni uredbi po regulativnem postopku z nadzorom. Ta pristop je bil zahteva strani Evropskega parlamenta zato, da bi zmanjšali breme, kar se tiče postopkov soodločanja in da bi se Evropski parlament lahko osredotočil na politična vprašanja, ne pa na tehnična. Kakorkoli že, odprti smo za pragmatično rešitev z Evropskim parlamentom in svetom, kar se tiče teh pooblastil. Hvala lepa, predsednik. Grazie. Eh... Eh, adesso... Najlepša hvala. Sedaj pa prehajam na naslednjo točko dnevnega reda, to je peta zočka, ki se nanaša na nasprotovanje v skladu z členom 106. Ta, to se nanaša na direktivo o kakovosti goril. In takoj dajem besedo najprej kolegu Eichhautu in potem kolegu Gerbrandiju, da predstavita svoje stališče. Ne vem, kdo bo prvi govoril. Bas, želiš ti začeti? Najlepša hvala, gospod predsednik. No, o tem se nisva dogovorila, kdo bo začel, ampak dobro, bom jaz začel. naj tistim, ki ne poznajo tega dosjeja, povem, da je to eden izmed tistih bolečih dosjejev, eh, ki jih Evropska unija že nekaj časa pripravlja. Ko o tem govorimo, se pogosto navaja primer Kanade, ampak tukaj gre za širšo razpravo. Gre za možnost, da podjetja zmanjšajo svoje izpuste eh, in sicer z uporabo različnih eh, goriv. Leta 2011 je komisija predlagala uporabo eh, različnih goriv, ampak in še sicer prav posebej katranskega peska, ampak ta predlog je bil leta 2011 zaustavljen v delovni skupini za podnebne spremembe. Določene države so nasprotovale, še prav posebej tiste države, ki imajo eh, pomembna naftna podjetja, tako kot recimo Združeno kraljestvo, BP, eh, Nizozemska, Shell eh, ali pa Francija, Total. Torej, posem jasno je, odkud so eh, se pojavila, pojavili ti ugovori. Določene države pa so se vzdržale. Torej, zagotovo je eh, to predlog, ki ni dobil potrebne večine. In eh, komisija je to potem vrnila nazaj na mizo uradnikov in skoraj do tri leta je trajalo, preden je pripravila nov predlog. In če si sedaj ogledate nov predlog, ki upošteva eh, nenadoma nove vrednosti, lahko vidite, da se je prvotni predlog eh, porazgubil. Ampak če si ogledate posamezna goriva, kot recimo katranski pesek, potem lahko vidite, da številke pravzaprav ostajajo enake. Če si ogledate megajule, lahko vidite, da ostaja vrednost enaka. Kakorkoli že, črtali so možnost, eh, da bi eh, te vrednosti tudi dejansko upoštevali. Eh, če želimo znižati emisije za 6 odstotkov do leta 2020, potem je v tem primeru komisija črtala možnost, da si lahko ogledaš svojo energetsko mešanico in preideš na goriva z nizkoogličnimi vrednostmi. Ampak eh, ta možnost je sedaj izničena. Torej, eh, to je glavna novost tega predloga. In to je tudi eden izmed glavnih razlogov, da jaz nasprotujem temu, kaj ti z tem je izuzeta možnost, da bi izpolnili cilj za leto 2020. In komisija je to storila namirno. In eh, mogoče bi lahko komisija razložila, zakaj se je odločila, da bo izuzela to možnost, čeprav se zaveda, da obstajajo različne vrednosti, eh, energetske vrednosti za različna goriva. Torej, nobenega razloga ni za to, kljub temu pa komisija to predlaga. Če si ogledate ta predlog še naprej, eh, potem lahko vidite, da tudi ni več možnosti, da bi proizvajalci poročali o dejanskih vrednostih. Zakaj je bilo izuzeto tudi to? Tudi tisti, ki imajo zelo dobro strategijo, ne morejo poročati o tem, da so dosegli odlične rezultate. Torej, eh, tudi te možnosti več ni. In tretja težava je, da ni več eh, predvidenega pregleda. In to je eh, spet točka, ki me skrbi. V sporočilu o pričetku tega leta komisija ni omenila, prometa in vemo, da je eh, nova direktiva o kakovosti zelo učinkovita pri znižanju izpustov oziroma vsaj zelo učinkovit način. Ampak ni načrto, kako bi eh, komisija rada podaljšala to direktivo v obdobju po letu 2020. Če ni več možnosti pregleda ali komisija že razmišlja o tem, eh, da eh, ne bo več uporabljala posameznih eh, direktiv. Torej, celo vrsto vprašanj imam in prepričan sem, da jih imajo tudi druge, ampak če si ogledate predlog komisije, potem lahko vidite, da gre tukaj za. predlog komisije, ki pravzaprav ne mogoča uporabo nizkooglični goriv in zaradi tega me zares zanima, kakšen je načrt Evropske komisije, kateri so razlogi za to in mogoče bi lahko komisija kaj več povedala tudi o pritisku kanadske vlade na tem področju. Evropska unija se je pogajala o prostotrgovinskem eh, sporazumu z Kanado in zato Me zanima, v kolikšni meri je pritisk eh, kanadske vlade eh, glede vrednosti, ki jih eh, uporablja Evropska unija za katranski pesek, če je tudi, prispe, tudi, tudi to prispevalo k temu, da je komisija ta predlog oblikovala tako, kot ga je. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gerbrandi. Ja, najlepša hvala gospod predsednik in zahvaljujem se gospodu Eichautu za uvodno izjavo. Mislim, da eh, mi ni potrebno prav veliko ponavljati. Želel bi se izogniti vsem nesporazumom. Ne nasprotujemo direktive o kakovosti kot takšni, ampak eh, nasprotujemo členu 7, kot ga je predlagala oziroma kot ga izvaja Evropska komisija. Torej tukaj gre za zelo pomembno razliko. tukaj gre za neizvajanje zadnjega dela eh, svežnja, podnebnega svežnja iz let 2008 in 2009. Zakaj moja skupina nasprotuje izvajanju z strani komisije? Zato, ker to ni v skladu z eh, politiko Evropske unije. Potrebno je uporabljati eh, tudi znanstvene podatke pri tem, pa ne gre zgolj za podnebne vidike, ampak tudi za gospodarske in družbene posledice. Kaj se je zgodilo po oktobru 2011, ko je Evropska komisija končno predlagala izvajanje člena 7? Izvajanje je pripričal svet in glavni argument sveta je bil ta, da presoja vpliva ni bila dovolj podrobna. Kaj je torej storila Evropska komisija? Pripravila je novo presojo vpliva, ampak rezultati so bili točno takšni, kot so bili rezultati prve analize. Uporaba eh, katranskega peska povzroča veliko uh, eh, više izpuste CO2 kot uporaba drugih goriv. In zaradi tega obstajajo zelo dobri razlogi, da ne uspodbujamo uporabo teh fosilnih, tovrstnih fosilnih goriv. Ampak namesto, da bi komisija resno vzela svojo presojo vpliva, je pred nekaj tedni sprejela novo odločitev, ki se povsem odmika od eh, računovodanja na osnovi vira in moje vprašanje je, zakaj je prišlo eh, do te spremembe. Če uporabljate svoje eh, presoje vpliva, res ne vem, kako ste prišli do tega predloga. In še moje vprašanje svetu in hvala lepa, da je svet danes prisoten, kajti to se ne zgodi prav pogosto pri tovrstnih razpravah. Kaj bo svet sedaj storil potem, ko je videl presojo vpliva? Zaključek je lahko samo eden. In sicer, da je komisija posebno spremenila svojo strategijo od eh, leta uh, eh, 2011 in prepričan sem, da svet s tem ne bo zadovoljen, da bo prosil komisiji, da se vrne na prvotni eh, predlog. Druga pomembna točka pa je, da potrebujemo ulaganja, če se želimo boriti proti podnebnim spremembam. Kam bomo ulagali sredstva? Uh, če uh, vlagamo v tista goriva, ki imajo zelo visoke izpuste CO2, ja, potem to ni dobra odločitev. Tukaj govorimo o katranskem pesku, skrilovcu in drugih gorivah, gorivih, ki imajo zelo uh, visoke izpuste CO2. Ja. Če bi upočasnili vlaganja v ta goriva in če bi se odmaknili od eh, tega, bi lahko situacijo izboljšali. Sedaj pa ponovno uspodbujamo naftno industrijo, da vlaga v najbolj onesnažujoča goriva. Torej sprašujem Evropsko komisijo, kako bomo sploh eh, dosegli naše cilje na podnebnem, eh, pa tudi na energetskem področju, če bomo vlagali v v najbolj onesnažujoča goriva. Torej, to je moje glavno vprašanje komisiji in svetu. Hvala lepa. Sedaj pa beseda eh, komisiji, da odgovori na te pripombe. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik in hvala lepa tudi za ta zelo natančna vprašanja. Ta dosje obravnavamo že eh, zelo dolgo. Leta 2009 eh, smo imeli eh, posvete z deležniki, potem z državami članicami in e, nismo dosegli sporazuma. Leta 2012 smo izvedli še več študij, organizirali smo še več posvetov. Torej, e, veliko energije smo uložili v ta postopek in zares e, si želimo, e, da bi ta postopek tudi zaključili. In razumem, da niste zadovoljni. Eh, z tem in da želite, da bi bil podnebni svežen eh, končno izveden. Na zadnje, ko sem bil tukaj, sem obljubil, da bo nova komisija podala predlog in to je tudi storila. In eh, danes imamo pred seboj obsežen predlog, ki ga je obravnaval tudi svet in zagotovo sem vam pripravljen podati svoje mnenje naj odgovorim na specifična vprašanja. Zakaj smo eh, črtali pristop, ki eh, temelji na eh, vrsti goriva? Zaradi tega, ker nismo dosegli soglasja v letih 2012-2013 in zaradi tega, ker se je izkazalo, da bi bili stroški previsoki in potrebujemo sorazmeren odgovor kajti kot eh, je bilo dogovorjeno v podnebnem smežnju za leto 2030, Evropska komisija ne predlaga eh, znižanja emisij za obdobje po letu 2020, če se vrnemo na dejanske vrednosti. Tudi to smo si zelo natančno ogledali imamo tudi ustrezne študije in ugotovili smo, da ni edinstvenega sistema izračuna izpustov. Lahko bi imeli 250 različnih sistemov, ki bi jih uporabljala različna podjetja in tako bi Evropska komisija imela neenotne podatke. In eh, tudi države članice bi imele velike težave z uporabo teh informacij in z zbiranjem informacij. Zato smo se odločili, da pred ta predlog eh, ni eh, sorazmeren in da mu ne moremo slediti. Kar zadeva Kanado, mislim, da smo se vsi v preteklih letih pogovarjali z predstavniki kanadske vlade. Zagotovo so predstavili uh, veliko argumentov, organizirali veliko delavnic, zelo prepričljivi so bili in z določenimi točkami se lahko e, strinjamo. Strinjamo e, se, da ima katranski pesek e, visoke izpuste, više izpuste kot različna naftna goriva. Vendar pa so tukaj naftna goriva, ki prihajajo iz držav od Rusije do Alžirije in Alžirija recimo ima uh, zelo uh, visokoglični odtis in uh, razlaga, uh, razpravljamo o teh različnih ogličnih odtisih. Naftne rafinerije želimo prepričati, da nam uh, posredujejo podatke glede uh, na uporabo eh, posameznih znamk goril. To eh, bodo podatki, ki jih eh, bomo zahtevali od držav, kjer se nahajajo rafinerije v prihodnosti, kajti to je pomembno za sistem poročanja v Evropski komisiji. Če se sedaj vrnemo k drugim vprašanjem, kar zadeva ulaganje. Najprej se moramo osredotočiti na to, kaj pravi direktiva o kakovosti goril v uvodni izjavi 9. Govori o znižanju toplogrednih plinov za uporabo bio goril, eh, za uporabo eh, novih virov, za uporabo obnovljive eh, energije in ulaganja. Že izvajamo v tej smeri, ampak izpolniti moramo cilj šestih odstotkov. Vendar pa vemo, da bo težko za to strategijo nadaljevati po letu 2020. Torej, zastaviti se je potrebno vprašanje, kaj pričakujemo od eh, ciljev, kar zadeva obnovljive vire energije, ki eh, si jih je zastavil Evropski svet pred nekaj dnevi. To bo vplivalo na prihodnost eh, obnovljivih eh, virov goril v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo svetu. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Svet je prejel, tako kot tudi parlament, predlog 7. Eh, oktobra in trenutno smo v komitološkem postopku. Torej, to, kar se je zgodilo pred dvema letoma, leta 2012, je predstavljalo svežen eh, predlogov. In eh, sicer eh, je takrat glasovanje rezultat glasovanja izgledal tako, da je bilo 128 eh, glasov proti, 128 vzdržanih in 98 glasov za. Sedaj pa je komisija predlagala revidiran eh, predlog in 8. in 21. oktobra smo ta predlog v delovni skupini obravnavali in tako so delegacije imele priložnost, da zahtevajo pojasnila. Zelo jasno je, da se vsa stališča ne ujemajo. Veliko je bilo tudi kritik, predvsem strani delegacij. Predlog komisije pa ni naletel eh, na eh, negativen odziv. Delegacije so se osredotočile na posamezne točke, predvsem eh, na časovnico tega predloga in pa na problematiko nezadostne harmonizacije postopkov za znižanje izpustov, eh, ki nastajajo pri proizvodnji naftnih goriv. Poleg tega pa je tukaj še problem poročanja predvsem tistih naftnih podjetij, ki so prisotna v različnih eh, državah članicah. Predsedstvo je po eh, posredovanih pisnih predlogih delegacij skupaj z komisijo predlagala spremenjeno besedilo Vnešenih je bilo nekaj sprememb, ampak v okviru komitologije je zelo težko spremeniti eh, predloge komisije. Poleg tega pa je čas eh, za te spremembe zelo omejen. Torej, predsedstvo je črtalo možnost skupnega poročila operaterjev, ki eh, imajo svoj sedež v različnih državah članicah. Poleg tega pa smo uvedli tudi predlog spremembe glede smernic za določitev postopka znižanja eh, izpustov pri proizvodnji oziroma pri črpanju nafte. Torej, eh, spremembe so zelo omejene. 13. novembra bo delovna skupina razpravljala o tem spremenjenem besedilu. In države bodo povedali, kako bodo uh, eh, glasovali, potem bo ta predlog obravnavan v Koreperju in v svetu in uh, pred 7. decembrom uh, mora biti sprejeta odločitev. Torej, uh, Na dva meseca je omejen kot komitološki postopek. Bomo videli, kako se bo odločil svet. Ampak pripombe, ki smo jih zaenkrat prejeli, se nanašajo predvsem na to, da eh, ta predlog vseeno predstavlja dodano vrednost v primerjavi z trenutno situacijo, ko. Uh, nimamo metodologije za izračun izpustov. Možnost izračuna izpustov bi bila zelo pomembna za izvajanje direktive o gorivih. Najlepša hvala. Sedaj pa še poslanci, ki so prosili za besedo. Najprej kolegica Berder. Najlepša hvala. Najprej bi rada izrazila svojo globoko razočaranje zaradi situacije, v kateri smo se znašli sedaj. Razočarana sem tudi nad tem, da je Evropska komisija povsem spremenila svojo strategijo. Katranski pesek mora biti uvrščen med eh, goriva, ki eh, imajo zelo visoke izpuste. In temu sedaj eh, več ni tako. Ko govorimo o podnebnih spremembah in o dejavnostih, ki jih je potrebno izvesti zato, da bi zmanjšali negativni vpliv na okolje, se moramo oddaliti od politike, pa kljub temu, da je politika vse. Torej se moramo opreti na znanstvene dokaze. In znanstveni dokazi dokazujejo, da je katranski pesek eno izmed eh, goril, ki najbolj onesnažuje okolje ne moremo enostavno zanemariti znanosti, kajti to bi pomenilo, da obrnemo hrbet eh, okolju. Študije, številne študije so eh, dokazale, da katranski pesek močno onesnažuje okolje. Sedaj e, smo slišali tudi navedbe, da morda alžirsko gorivo v veliki, veliko večji meri onesnažuje okolje zaradi samega postopka pridobivanja. No, ampak to lahko spremenimo, vendar pa to ne izniči dejstva, da katranski pesek onesnažuje naše okolje in posledice so enostavno grozljive. V prejšnjem sklicu sem bila v odboru za trgovino in takrat smo se pogovarjali o prostotrgovinskem sporazumu. Uh, in imeli smo občutek, da obstaja velik pritisk strani Kanade, kar zadeva katranski pesek. In skušali smo ločiti trgovinski sporazum od tega vprašanja, ampak pritisk Kanade je bil ogromen. Moj občutek je ne le, da smo zanemarili znanstvene dokaze, ampak. tudi, da uh, ne smemo pozabiti na našo obljubo, eh, da uh, v primeru sporazuma TTIP uh, ne bomo popuščali pri okoljskih standardih. Ampak kaj smo sedaj storili? Popustili smo kanadski vladi in zatem ogrozili naš planet. Ne vem, kako se bom vrnila k svojim voljivcem in rekla, ja, dala sem vam zagotovilo, da te tip uh, ne bo vplival na eh, naše okoljske standarde. Če pa imamo tukaj sedaj ta dokaz, ravno nasprotni dokaz, eh, kar zadeva Kanado. Pretekli mesec se je svet dogovoril glede eh, cilje za obdobje do leta 2030. Direktiva o kakovosti goriva se iz te teče leta 2020, samo še šest let je torej pred nami in uh, zastavljam si vprašanje, ali sploh ima smisel, da nadaljujemo za to direktivo o kakovosti goriv ali pa bi bilo boljše, da se osredotočimo na energetski in podnebni svežen za obdobje do leta 2030, kot nam je obljubil kandidat za komisarja. Ne vem sicer, kako bomo dosegli naše cilje, ampak moramo nadaljevati z delom v tej smeri, kajti enostavno ne moremo še naprej uvažati katranski pesek v Evropsko unijo in ga pri tem obravnavati kot vsa druga goriva sever, severnoameriška mesta spremljajo, kaj počnemo v uh, Evropski uniji. Če bo eh, Evropska unija dala rdečo luč katranskemu pesku, potem eh, bodo tudi vse v Severni Ameriki uporabili ta argument. Torej, to, kar počnemo, seveda ni dobro, ampak ampak eh, učinki eh, ne bodo omejeni zgolj na Evropsko unijo, ampak eh, bomo negativne učinke čutili povsod po svetu in tega ne smemo dovoliti. Določiti moramo dejanske vrednosti in priznati, kaj katranski pesek pravzaprav pomeni za okolje. In to mora biti tudi naše sporočilo komisiji in svetu. Tega ne sprejemamo. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Ivo Belet. Sorry, Se upravičujem, gospod predsednik, nisem spal, ravno nasprotno. Dragi kolegi, to zagotovo eh, ni lahka tema. Naj najprej eh, potrdim v imenu svoje skupine, da se tudi mi strinjamo, da mora Evropska unija stri, eh, znižati eh, izpuste in pa toplogradne pline. Poleg tega eh, morami, moramo zmanjšati uporabo nekonvencionalnih goriv z visokim izpusti toplogrednih plinov, kot je recimo katranski pesek. Pretekli teden smo eh, kot skupina obravnavali resolucijo glede konference pogodbenic KOP in dejali smo, da podpiramo gospoda Gerbrandija. Pregledal sem tudi presojo vpliva Evropske komisije in ugotovil sem, da Evropska komisija priznava, da je. Eh, ta politična odločitev, najpreprostejša odločitev, ampak eh, da so eh, okoljske posledice veliko večje kot pri drugih predlogih, eh, ki so bili predstavljeni tudi svetu. Torej, ta metodologija ne razlikuje med eh, različnimi gorivi, poleg tega tudi ne razlikuje med eh, konvencionalnimi in pa nekonvencionalnimi gorivi, kamor spada tudi katranski pesek. Seveda, ta predlog ni idealen eh, z okoljskega vidika, ampak kolegi popolnost običajno ne more biti naš cilj. Kaj izgubimo, če zavrnemo trenuten eh, predlog? Nam je ljubše, da imamo smernice, da imamo neko metodologijo, kot pa da nimamo nič v prihodnih letih. In ključno vprašanje je, ali je. Eh, ta metodologija ustrezna ali jo lahko razvijemo v uh, ustrezno uh, politiko v prihodnih letih in ali lahko za to strategijo znižamo izpuste. Najlepša hvala, gospod Farija. Hvala lepa, gospod predsednik. V skladu s tem, kar je že bilo povedano. Nov predlog komisije predlaga izračun eh, intenzivnosti eh, goriv in eh, ta predlog bo ukrepil količino toplogrednih plinov v Evropi in pa uporabo katranskega peska. Če želimo doseči šest odstotno znižanje intenzivnosti izpustov, potem eh, bodo eh, stro, stroški eh, seveda višji zaradi tega, ker bo potrebno uvesti biogoriva. Zaradi tega bodo vozniki morali prispevati dodatne 4 milijarde. Ali lahko komisija to utemeli? Najlepša hvala, gospa Rodriguez. Gracias, presidente. La directiva sobre calidad de combustible. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Direktiva o kakovosti goriva je zadnji del svežnja o podnebju in energiji iz leta 2012, ki še ni izvajan. To je pomembno, saj bi lahko to izvajanja te direktive prispevalo tudi k uporabi katranskega peska, ki je velik onasnež onasneževalec. Ugledati si moramo vse vrste goriv in njihov pomen za industrijo goriv. Več let smo bili priča škandaloznemu ravnanju naftnih podjetij v ZDA in v Kanadi in sedaj smo končno dobili predlog za standarde glede goriv in še vseeno to teh podjetij ne ustavlja pri proizvajanju goriv iz katranskega peska ali pa iz, iz um, pretvarjanja ogliko v tekočine. Evropska komisija se je odločila, da se bo odmaknila od svojega predloga zaradi lobiranja naftnih podjetij in podjetja tako več ne bodo zavezana k temu, da poročajo o tem, koliko katranskega peska so uvozila. Sedaj je vse bolj težje doseči cilje iz direktive, kaj ti podjetja bodo sedaj morala sporočiti samo m, mm, približno številko uh, Friends of the Earth in nekatere, druga, uh, nekatere druge nevladne organizacije poročajo o tem, da uvoz katranskega peska iz Kanade in drugih držav vpliva tudi na trgovinske sporazume in na to, da bi znižali zavezujoče cilje na področju direktive o intenzivnosti emisij iz eh, goriv. Uh, Eh, torej vsi ti predlogi so oslabili predlog direktive. Komisija je v obliki pogajanj o TTIP našla še eno dodatno sredstvo za razvodenitev te direktive. Če bi to direktivo pravilno izvajali, bi lahko preprečili eh, masovni uvoz goriv, ki so proizvedena iz katranskega peska iz Kanade in tako naprej. Uh, Um, no, tudi v Španiji imamo nekatere uh, refinerije, ki se ukvarjajo z takšnimi materijali, kot so kotranski pesek. In ta regija je ena izmed najbolj onesnaženih in največje s tem povezanih eh, smrti. Če so. Če je katranski C eh, pesek obdelan, potem vsebuje še uh, večjo količino strupenih snovi, kot je naprimer nikel. Tako so pokazale raziskave. In prav tako uh, obstaja nevarna koncentracija, naprimer benzena, več je treba uporabiti uh, Eh, goriv, več sredstev za segrevanje teh snovi in zaradi tega prihaja do še več izpustov tok, toksičnih snovi. To je slabo za ljudi, ki živijo v regijah za takšnimi rafinerijami, kakor um, to dokazuje tudi situacija v moji regiji. Naftne družbe so dokazale, da tukaj lahko počnejo, kar pa če želijo. Uh, naftne družbe morajo resnično intenzivno znižati svoje emisije toplogrednih plinov, če želimo tukaj poskrbeti za spremembe. Če bomo ravnali tako, kot smo do sedaj, bo cestni promet največji vir emisij CO2 do leta 2030. Pisali smo, Eh, tudi predsedniku Barozu, zato da bi vplival eh, na zmanjšanje uvoza katranskega peska v Evropsko unijo. In eh, prav tako smo, je več nevladnih organizacij se zauzelo za zmanjšanje emisij CO2 iz cestnega prometa do leta 2030. Se pravi, mm, mislim, da bi morali samo sedržati naših osnovnih iz, Eh, zavez in to bi prispevalo k um, izpolnjevanju naših ciljev. Gospod Torvalc, po tej razpravi je jasno samo nekaj. Eh, komisija pravzaprav eh, tukaj ni dosledna in to nas ne preseneča. Pravzaprav spoh niso uspeli najti skupnega imenovalca za to, kako oceniti uh, primarne vire za pridobivanje goril. Ehm, to je pravzaprav politična nesposobnost, kot pa tehnična nesposobnost. Ehm, istočasno pa bo ladja, ki jo poganja v tekočinjeni plin in vozi med Štokolmom in Turkom, bo morala poročati o vsakem potniku, o vsakem avtomobilu, o vsakem motorju, um, to torej ni smiselno. Ponekod so zahteve glede poročanja zelo stroge, po drugi strani pa na tistih področjih, kjer obstajajo politični problemi, eh, rečemo, ja, tukaj pač nismo mogli najti ustrezne rešitve. Mislim, da je to preprosto neka intelektualna lenova. Verjetno bi morali um, uvesti nekakšen indeks glede izpustov toplogrednih plinov, eh, ko gre za poročanje z določenih delov industrije, zato da bi lahko um, potem dejansko ocenili eh, izpuste toplogrednih plinov, ki jih proizvajamo, ker pač ne ukrepamo. Hvala lepa, gospod Grote. Hvala lepa, čestitam lobistom katranskega peska, ki so resnično opravljali dobro delo. ta direktiva o kakovosti goriv, ki je seveda povezana z podnebno-energetskim svežnjem iz leta 2009, uh, eh, ja, ta direktiva je bila sedaj preprosto popolnoma razvodenena in uh, zato je kriv tudi svet ki je popustil verjetno v luči sporazuma dogovora za Kanado sedaj lahko naredimo naslednje. Direktivo lahko zavrnemo, eh, lahko zavrnemo potem ne bomo imeli ničesar. Če bomo direktivo sprejeli, pa bomo morali pač živeti z takšnimi določili glede katranskega peska. Eh, se pravi, lahko izbiramo med kolero in pa kugo. Za nas kot parlament je v tem obdobju pomembno da čim manj prepustimo postopkom komitologije in da o čim večjih stvarih eh, odločamo tukaj. Če tega ne bomo naredili, potem se na koncu znajdemo v dilemi, kot je današnja, ko pravzaprav ne želimo ne ene, ne druge možnosti. Kot uh, skupina SD še nismo zaključili naših razprav o tej temi, uh, ampak kot sem že na začetku povedal, čestitam lobistom uh, podjetjem, ki se ukvarja z katranskim peskom, kajti uh, oni so pravzaprav tukaj dosegli uspeh, mi pa smo upravili delo, ki se ga moramo sramovati. Thank you, Mr. Chairman. I'll just be brief because... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom, mislim, da je bila razprava dobra. Navezal bi se samo na eno točko, ki jo je menila komisija. No in kako naj to točko opišem? Pravzaprav se mi zdi žaljivo, če komisija v svojih odgovorih parlamentu uh, na popolnoma drugačen način predstavlja stroške kot je to naredila v svoji presoji vpliva in eh, ob tem še trdi da je to iz presoje vpliva vi ste omenili izraz nesorazmerni stroški eh, te možnosti iz leta dva tisoč enajst ki je bila osnovni predlog komisije ampak če si ogledamo presojo vpliva ki jo je komisija pripravila v zvezi s to točko In če citiram nekatere, nekatera dejstva iz te presoje vpliva, potem bi lahko morda razprava postala bolj iskrena. Tukaj je zapisano, da gre za zmerne dodatne stroške. Ti stroški pomenijo administrativne stroške za dobavitelji in nacionalne organe. Eh, je eh, dejansko mm, breme stroškov za nacionalne administracije minimalna. In zapisano je tudi, da so stroški premajhni, da bi privedli do kakršnekoli spremembe tržne strukture. To so citati iz vaše presoje vpliva. Ocenjevali ste možnost, uh, o kateri je sedaj komisija rekla, da gre za nesorazmeren strošek. To je popolnoma v protislovju z presojo vplivov, iz katere berem. Se pravi, tukaj obstajata dve možnosti. Ali ima komisija popolnoma drugačno presojo vpliva, potem me zanima, katera presoja vpliva je to, ali pa želite manipulirati razpravo zato, da bi dobili podporo za vašo trenutno možnost, ki ni v skladu z presojo oceno, ki jo imam jaz. Eh, se pravi, to je morda politično za vas smiselno, ampak potem ne trdite, da citirate iz presoje vpliva. Eh, ni mi všeč, če mi nekdo laže in zdi se mi, da se je ravno to danes zgodilo. Now. Hvala lepa. Še zadnji eh, poslanec na seznamu, gospod Poc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo bom kratek, naj povem, da sem popolnoma zgrožen. Pred dvema ali tremi leti smo govorili o laktični kislini, takrat smo znižali evropske standarde. zaradi problemov pri nekem določenem trgovinskem sporazumu. Sedaj namesto veterinarskih pregledov med zakolom lahko spet uporabljamo laktično kislino. Torej spet smo morali znižati naše okoljske standarde. In enako se dogaja tukaj. Spet bomo uporabljali um, goriva, ki uporabljajo surovine, ki so zelo slaba za naša okolja, spet zaradi vplivov nekih tretjih strani. Temu bom nasprotoval, to ni korektno in um, mislim, da je komisija to naredila na rašč. Najlepša hvala. Po teh mnenjih, eh, ki so jih podali poslanci, pa bi dal besedo ponovno komisiji. Mislim, da mora odgovoriti na kar nekaj vprašanj. Mislim, če... Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste mi že drugič dali besedo in zahvaljujem se poslancem za njihove pripombe in vprašanja. Začel bom pri postopku. Uh, ta postopek so omenili tudi kolegi sveta. Torej gre za postopek komitologije, komisija ni uspela dobiti pozitivnega ali negativnega izida glasovanja v odboru leta 2014, zato smo morali podati nov predlog eh, svetu in eh, parlament ima potem pravico do pregleda tega predloga. Se pravi, parlament lahko glasuje proti temu predlogu. No, um, Potem bo komisija spet morala vse skupaj vrniti v odbor. Um, pet let imamo še časa za spostavitev metodologije do leta 2020. Se pravi, še vedno imamo dovolj eh, časa za to, da um, gremo skozi ta postopek, če se bo to izkazalo za potrebno. Eh, potem eh, številni ste govorili o tem, kako bi lahko eh, dosegli naše cilje v leta 2020. Biogoriva so gotovo ena izmed možnosti. Drugič bi lahko znižali emisije metana pri ekstrakciji nafte, potem električna vozila za cestni promet in pa več uporabe vozil na utekočinjeni plin ali pa na zemljski plin. Se pravi, to šest, ta šest odstotni cilj bi lahko eh, dosegli tudi na drugačne načine, ni treba se opiramo samo na biogoriva. Prav tako moramo vedeti, da se ta zakonodaja izteče leta 2020. Imamo, let, imamo cilj za leto 2020 in um, ta temeljina izhodiščnih eh, vrednosti iz leta 2010 in že takrat smo povedali, da ne bo več eh, podobnega cilja za prihodnost, potem, ko se izteče to obdobje. Bomo pa spostavili sistem poročanja, eh, s katerim bomo lahko vedeli, koliko oglika vsebujejo goriva, ki jih predelujejo evropske rafinerije. In to je pomembno, kajti lahko bomo ocenili, ali gre za uh, Eh, nafto iz Nigerije, iz Venezuele, iz eh, Severnega morja in tako naprej. Vedeli bomo, kakšna so ta goriva in v kolikšni meri lahko prispevajo k doseganju naših ciljev. To je še ena izmed točk, ki jih eh, moramo izpostaviti. Takšne podatke bomo potrebovali za prihodnost in to bo vplivalo na oblikovanje naših politik v prihodnosti. No, eh, potem nisem tisti, ki sem pristojen za trgovinske sporazume, za TTIP in druge, ampak kolikor vem, eh, takšni standardi nizkogličnih goriv nis, ne bodo vplivali na pogajanja o TTIP. Eh, takšne standarde imajo v ZDA, v Kaliforniji so eh, imeli naprimer velike težave pri izvajanju takšnih standardov, spravi američani ne bodo želeli teh standardov upisati v eh, sporazum TTIP. Eh, potem, eh, ko govorimo o sorazmernem odzivu, govorim tudi o tem, da imamo cilje za leto 2020 in kasneje nič več. In na o tem razmišljala komisija, ki, ko je pripravljala ta predlog. Mi imamo predlog, ki bo vplival na naslednjih 6-8 let. Ob tem bodo države članice dve leti potrebovali za prenos v nacionalne uh, zakonodaje in potem bo predlog izvajan 4 leta. Um, in gre za zelo zapleten postopek eh, preverjanja nadzora in mislim, da ti vse te zahteve niso sorazmerne s tem, kar bi za predlogom dejansko dosegli. Se pravi, ne govorimo samo eh, o teh eh, dodatnih stroških, eh, torej o teh dodatnih stroških smo govorili, ko smo komentirali našo presojo vpliva. Najlepša hvala, mislim, da lahko s tem zaključimo z to točko dnevnega reda in prejdemo na naslednjo točko. In vabim vse eh, direktorje agencij, da se mi pridružijo tukaj spredaj, tako da bomo lahko skupaj obravnavali naslednjo temo. daar komen we. Precies, ja. Cari colleghi, così... Spoštovani kolegi, tako so se, kot so se dogovorili koordinatori na seji septembra, bomo danes imeli sejo v prisotnosti vseh direktorjev evropskih agencij, ki spadajo eh, v okvir dejavnosti našega odbora za okolje. In to je torej razlog, da smo organizirali ta, to sejo. Ta seja bo imela posebno obliko, kajti najprej bomo imeli skupno uh, predstavitev in uh, sicer bo to predstavitev izvedel gospod Gert Danset, potem uh, pa bomo imeli dva sklopa predstavitev. Prvo predstavitev uh, uh, bosta imela direktorja EA in ECHA, e e potem pa bodo sledila vprašanja in na ta vprašanja bosta direktorja tudi odgovorila, potem pa bomo imeli še drugi sklop eh, in sicer bodo sodelovali direktori EFSE, ECDC in pa EME e in tudi tem predstavitvam bo sledila razprava. Cilj je seveda ta, da direktori predstavijo dejavnosti agencij in da vsi kolegi v tem odboru zberejo več informacij o dejavnostih, ki jih izvajajo te agencije. Kar takoj bomo začeli, besedo dajem e, kolego Dancetu. V desetih, petnajstih minutah prosim podajte svojo predstavitev. Good after, good afternoon to all of you, uh, of Lepo pozdravljeni, spoštovani poslanci. V imenu kolegov iz drugih tukaj zastopanih agencij se vam zahvaljujem za povabilo in za priložnost, da predstavimo naše skupno delo. Uh, zahvaljujem se predsedniku odbora Giovanni Lavi in tudi prejšnjemu predsedniku odbora Matijasu Groteu, ki je pravzaprav Eh, tisti, ki je prvič dobil idejo o tem. Naj se predstavim, sem Gerte Dancek, sem eh, izvršni direktor Agencije za kemikalije. Kolegi so me prosili, naj v njihovem imenu podam to predstavitev. Morda sem eh, najstarejši izmed njih, drugi pa pravijo, da sem najbolj čeden izmed njih. No, to boste lahko presodili sami. Namen te kratke predstavitve je, da podamo pregled našega dela, kaj delamo za državljane v Evropi. Začel bom za predstavitvijo. Sorry for this <laughs> technical problem. Se opravičujem za te tehnične probleme. Kolegica mora predstavitev spremljati iz njenega računalnika. Prosim za prvi posnetek. All right. Let me just start. Um, you will see... No, bom kar začel. Tukaj lahko vidite preprost prizor. Gre za sliko z družinskega piknika. Družina se nahaja v parku. In morda si mislite, da je to zelo oddaljeno od dela naših agencij, ampak to ni res. Če si prizor ogledate bolj podrobno, lahko vidite, da je hrana, ki jo ti ljudje jedo, uh, bolj varna zaradi dela EFSE v Parmi. No, um, vidite lahko tudi, da sedijo na odejcah, da se otrok igra z igračami in uh, tudi njihova oblačila. Vse to je varno zaradi dela EHE, agencije za kemikalije v Helsinkih. Prav tako bolje razumemo okolje, v katerem uh, uživajo njegove omojitve uh, eh, in značilnosti zaradi dela Eh, agencije za okolje, ki ima sedež v Kopenhagnu. In če ti ljudje zbolijo, potem imajo na voljo učinkovita zdravila, ki jim lahko pomagajo pri ozdravitvi. In to, zato gre zahvala agenciji za zdravila v Londonu. In pravzaprav je poletje, sedijo na travi, blizu jezera, mora tega eh, ne vidite. Ampak seveda okrog njih letajo številni komarji. Verjetno se na okrog plazi tudi nekaj klopov, Delo Evropskega centra za preprečevanje in obladovanje bolezni v, v Štokholmu preprečuje, da bi se nalezli bolezni od teh insektov ali pa da bi se nalezli drugega od, drug, od, drug, od drugega kakšne bolezni. Tudi pes je zaščiten. Se pravi, naše kolektivno delo za kulisami tega prizora, ščiti te ljudi na sliki in ščiti tudi vas. Naše delo je zelo pomembno. Mi eh, ohranjamo zdravje in dobrobit državljanov v Evropi na ta način, da jim dajemo na voljo neodvisne in strokovne eh, nasvete. Eh, torej institucijam in pa evropskim državljanom. Vsaka agencija to počne na področju svoje pristojnosti. Eh, imamo različne zakonodajne okvire, ampak eh, naša vloga je skupna. Kako naše agencije predstavlja dodano vredno za naše deležnike. Vse agencije na svojih spletnih stranih jasno pojasnjujejo, kaj počno in kako uh, zainteresirane strani vključujejo v svoje delo. Evropski državljani uživajo, vsi uživajo isto stopnjo zaščite, zato ker imamo skupne standarde in ker omogočamo politične odločitve, ki temelijo na znanstvenih ugotovitvah in to pomaga tudi uh, tudi eh, evropskim podjetjem, ki na ta način lažje poslujejo globalno. Eh, prav tako so stroški nižji, ko se vseh tih področji lotevamo na evropski ravni. Oprostite, predstavitev nekoliko skače. Eh, kako predstavljamo dodano vrednost za naše deležnike. E, torej, združujemo najboljše znanstvenike in strokovnjake iz e, vse Evropske unije, na ta način e, lahko imajo vsi koristi od te združene ekspertize in tudi tisti, ki odločajo politik na o politikah na evropski ravni lahko sprejmejo bolj obveščene odločitve zaradi naših nasvetov in dela. Kako vam lahko pomagamo? Mi smo strokovnjaki za naša področja, lahko vam ponujamo tehnično in znanstveno znanje pri pripravljanju zakonodaje, ki jo sprejemate, torej s vašim idejam lahko damo življenje. Um, prav tako lahko spremljamo izvajanje vaše zakonodaje in za izvajanje so eh, pristojne države članice in mi gre za naše skupna prizadevanja. Prav tako pa vam lahko damo na voljo tehnične in specifične informacije, ko eh, ocenjujete vaše politike in programe, se pravi, lahko eh, vam damo neposredne povratne informacije o učinku vaših zakonodaj. Prav tako vam lahko pomagamo pri vaših specifičnih vprašanjih, se pravi, kar na dan z njimi. Zač, zaključil bom z slikami petih izvršnih direktorjev, ki vam bodo predstavili delo eh, njihovih posameznih agencij. Ehm, in eh, dobili boste tudi, dobili boste tudi predstavitev naših delovnih programov in pa eh, se za nam seznam naslovov za stik z nami. Hvala lepa za vašo predstavitev. Začeli bomo z Evropsko agencijo za okolje. Thank you, chair. Direktor gospod Bruniks. Ja, ja. mhm. Hvala lepa. Veliko veselje mi je, da lahko predstavim eh, delo Evropske agencije za okolje, ena izmed petih agencij, ki jih je pravkar predstavil gospod Dancet. Naša naloga je, da ponudimo eh, aktualne, pomembne, usmerjene in zanesljive informacije eh, politikom in javnosti. Eh, zato da prispevamo k eh, izboljšavami na področju evropskega okolja in eh, trajnostnega razvoja letega. No, ko govorimo o politikih, seveda mm, govorimo o Evropski komisiji, parlamentu in svetu in tudi z drugimi agencijami sodelujemo, z skupnim raziskovalnim centrom, z Eurostatom in pa z drugimi institucijami. Tudi na nacionalni ravni eh, imamo 33 eh, članic, torej države članice poleg Turčije, Lihtenštajna, Islandije, eh, Švice in Norveške. Eh, se pravi, im, sodelujemo tudi v zunanih dejavnostih in v sporočanju javnosti. Zakaj to počnemo? Želimo doseči izmerljive izboljšave evropskega okolja in želimo podpirati trajnostni razvoj. To je naš širši pristop, ki je vodilo pri našem delu. Naši cilji so naslednji. Okrepiti želimo bazo znanja, ki se skriva za temi politikami. Želimo biti glavni vir znanja na evropski ravni, želimo poročati o izvajanju politik in eh, želimo vplivati na nacionalne in evropske podnebne politike. Eh, govorim o eh, torej, zakonodaji eh, na tem področju, poročamo o tem, kako smo odarjeni od eh, ciljev, norm, standardov, ki so zapisani v zakonodaji. Prav tako eh, se osredotočamo na oceno politik in na to, kaj deluje dobro in kaj ne v luči načrtov za boljše izvajanje zakonodaje. Prav tako želimo biti vodilni center znanja, želimo pomagati pri prenosu znanja. Pri pri soočanju z sedanjimi, eh, torej z dolgoročnimi cili in pa izzivi. In ne nazadnje, želimo biti vodilna organizacija na evropski ravni, želimo uh, prispevati k izmenjavi znanja in pri izgradnju zmogljivosti. Sodelujemo v okvirju, v okviru omrežja IONET za več kot 500 strokovnjaki in za partnerji, kot so skupni raziskovalni center in pa Eurostat. Prav tako sodelujemo z raziskovalnimi raziskovalno skupnostjo na različne načine in um, pravzaprav smo lahko zgled celotnemu svetu uh, organizacije, kot so um, Merkosur in Aysan, uh, se zgledujejo po nas, ko gre za model izmenjave znanja in um, sodelovanja med posameznimi strokovnjaki. Prav tako delujemo na področju treh različnih časovnih obdobij. Najprej pripravljamo AKI, odgovorni smo za poročanje o zadevah, kot so kakovost vode, zran, eh, zraka, eh, prilagoditve podnebnim spremembam, eh, potem zdravje, okolje. Vse to je bistvenega pomena za kakovost okolja. To seveda opremimo tudi z številnimi poročili, ker verjetno dobro poznate. Prav tako se osročutamo na obzorje za leto 2020 in 2030, ko gre za cilje glede eh, podnebja in eh, energije eh, in ko gre tudi za širše cilje na področju očinkovitosti virov, biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb. Eh, želimo eh, poskrbeti znanje, s, katerim, s pomočjo katerega lahko spremljamo izpolnjevanje ciljev za leto 2020 in 2030. Prav tako se osredotočamo na dolgoročno vizijo, eh, želimo nizkooglično družbo, želimo cirkularno gospodarstvo, želimo okrepiti odpornost ekosistema. To so bistveni elementi naše dolgoročne vizije. Prav tako želimo se skupaj povezati z globalno agendo za cilje na področju trajnostnega razvoja. Zato, da se soočimo z izzivi, ki so pred nami, torej pred tem nam pomaga naslednji naslednji diagram, želimo živeti dobro v okviru omejitev našega planeta. To pomeni, da moramo vzpostaviti takšne sisteme, da bomo dosegli dodatno vrednost za našo družbo in pri tem moramo upoštevati omejitve našega ekosistema. Kvaliteta in kakovost kakovost naših, oprostite, količina in kakovost naših naravnih virov so bistvenega pomena, ehm, s katerimi se bomo lahko odzvali na potrebe naše družbe in s katerimi bomo lahko ponovno razmislili o socioekonomskih sistemih pri prehodu na uh, naše nizkooglično, zeleno, cirkularno gospodarstvo torej in s tem povezano agendo. Pri tem smo seveda pripravljeni podpirati vse tiste, ki sprejemajo, pomemb, ki sprejemajo odločitve na politični ravni. Marca naslednje leto bomo objavili petletni pregled stanja in izgledov za evropsko okolje. tako imenovano poročilo ESER. Eh, tokrat bo to poročilo sestavljeno iz 87 eh, briefingov na štirih straneh. Osredotočili se bomo na globalne trende, kajti dobro razumemo, da Evropa ne sprejema svojih podnebno-energetskih svežnjev v nekakšnem globalnem eh, vakumu. Globalni trendi so odločajo o tem, kaj bo lahko naredila Evropa in tukaj postavljajo tudi določene omejitve. Prav tako bomo uh, imeli 25 tematskih briefingov o kakovosti zrake, vode, o transportnih sistemih, o zdravju in o urbanih sistemah, o naravnem kapitalu, o zelenem gospodarstvu. Ehm, potem imamo devet glavnih tem, kmetijstvo, biotska raznovrstnost, kmetijski pritiski na okolje, eh, kakovost zraka, vode. Primerali bomo 39 eh, držav v Evropi in na koncu bo vsaka izmed teh 39 držav pripravila svoj briefing. Prav tako pa bomo pripravili briefinge o Arktiki, o ehm, Črnem morju in o Sredozemlju. Ugotovitve iz teh briefing briefingov bodo objavljene tudi v nekakšnem eh, povzetku, poročilu. To poročilo bo predstavljeno marca leta 2015 eh, skupaj z parlamentom, svetom in komisijo. Že sedaj se je 30 držav zavezalo k temu, da bodo tudi na nacionalni ravni predstavile to poročilo in pomen za, njihov, za njihovo nacionalno ozadje na koncu bi vas vse povabil, da se upišete v naš nov sistem izmenjave informacij. Gre za zelo usmerjanje informacije. Dejansko lahko izberete, kakšne informacije želite, kako eh, vam lahko poročamo o naših poročilih in o ocenah in evalvacijah, ki jih pripravljamo v Agenciji za okolje. Se pravi, veselimo se sodelovanja z vami in z veseljem vam bomo dali na razpolago razpolago vse informacije in neodvisne eh, študije, zato da bomo lahko na ta način prispevali k vašemu delu tukaj v parlamentu. Hvala lepa, sedaj pa vračamo besedo gospodu Dancetu, izvršnemu eh, direktorju Agencije za kemikalije. Hvala lepa, predsednik. So we're going back to Helsinki now. Ko spet se vračamo v Helsinke, naj spomnim, da je Evropska agencija za kemikalije predvsej nova. Ustvarjena je bila 2007 po sprejetju Riča. Prej sem delal v Evropski komisiji in se pripravljal na to komisijo. Nobena druga agencija ni bila tako intenzivno pripravljena kot ta komisija je poslala približno 35 članov osebja, da bi to agencijo vzpostavili in da bi zagotovili, da bo začela trvati 1. junija 2007, samo šest mesecev potem, ko je bila zakonodaja sprejeta. Torej, kaj počnemo? Usmerjamo izvajanje evropske pionirske zakonodaje na področju kemikalij za človeško zdravje, okolje, pa tudi za inovacije in konkurenčnost pogosto ljudje opazijo, da so to precej protisnovni cili, vendar pa za nas to niso. Vedno znova moramo poskusiti, poskusiti uravnovesiti takšne cilje pri izvedbi naše zakonodaje. Imamo tudi znan slogan, brez podatkov ni trga. To pomeni, da če podjetja ne posredujejo podatkov, to seveda potem pomeni, da ne morajo tržiti, da niso prisotni na trgu. In potem sprejemamo seveda odločne odločitve, ki, na katere se lahko pritožijo pred sodiščem ali pa pred upravnim odborom. Kaj počnemo? Na naši spletni strani boste videli, da smo jo zasnovali po različnih storitvah, ki jih nudimo pomagamo podjetjem, da izvajajo zakonodajo, ponujamo IT urodja, o katerih sem že govoril, za podjetje, da se lahko registrirajo, da lahko pridobijo vse podatke na najboljši možni način, po najboljših standardih. Prav tako nudimo podrobno vodenje za različna podjetja, da izvaja zakonodajo na najboljši možni način. Prav tako zagotavljamo, skušamo zagotoviti najbolj varno uporabo kemikalij. To pomeni, da sprejemamo potrebne odločitve za to, da zagotovimo, da je kakovost podatkov, ki je na voljo, zadostno visoka in zadovoljuje naše standarde. Potem pa nudimo tudi veliko podatkov neposredno potrošnikom o kemikalijah in profesionalnim uporabnikom na naši spletni strani. Lahko vtipkate ime kemikalije na naši spletni strani in dobili boste vse podatke, ki smo jih zbrali o tej kemikaliji. Prav tako govorimo o tveganih kemikalijah. Povemo, ali je to visoko tveganje in če da, potem ali obstaja kakšna omejitev glede avtorizacije, glede odobritve zato da zagotovimo, da se te kemikalije uporabljajo vedno manj. Zato torej spodbujamo substitucijo in tudi inovacije v industriji. Kot sem že prej dejal, lahko se vprašate, kje pa so kemikalije v našem vsakodnevnem življenju. Povsod. Kajti vsaka snov se stoji iz kemikalij vsako živo bitje je iz kemikalij. Torej, resnično ta pojem kemikalij je vse navzoč. Naše delo, kar se tiče REACH-a, prinaša podatke, nadzor in varno porabo industrijskih kemikalij. To pomaga okoljem, državljanom in delavcem. REACH je najbolj napredna zakonodaja na področju kemikalij. Globalno gledano je zelo ambiciozna zakonodaja in je zelo zahtevna za industrijo. Prav tako pa prinaša tudi jasne prednosti tistim podjetjem, ki skušajo napredovati v skladu z zakonodajo, kar se da hitro. Je to možno. Kar se tiče uredbe o biocidih, tukaj nadzorujemo kemikalije in mešanice, ki jih upravljamo kot biocide. Naprimer, pri razkožilih, pri barvah proti obraščanju ali pri sredstvih za odganjanje komarjev. Pa tudi druge kategorije proizvodov imamo, ki jih uporabljamo kot eh, biocidne snovi. Potem pa kar se tiče CLP, razvrščanje, označevanje in embaliranje tveganih kemičnih eh, substanc in mešanic, skladu z standardi ZN. Tukaj vidite nekatere simbole, ki jih uporabljajo Združeni narodi. Potem pa, kar se tiče pika, postopka soglasja po predhodnem obveščanju, tukaj prinašamo znanje o tveganih kemikalijah in izmenjujemo to znanje med Evropo in drugimi državami. In tako dajemo možnost tudi državam v razvoju, da rečejo ne, hvala. Kje smo odlični? Pri uporabni znanosti. To pomeni, da smo izvrstni pri oceni tveganj in pri upravljanju s temi tveganji, če je to potrebno na ravni Evropske unije. Prav tako smo izvrstni pri skriningu obsežnih podatkovnih baz in pri analitiki. Prav tako imamo pametne postopke z orodi IT in podatki, ki jih lahko najdete na, na spletu. Prav tako pa imamo tudi zelo dobro upravljanje, celovito upravljanje s kakovostjo. In potem sodelovanje, odprti smo, pregledni, imamo neposredne stike eh, z zainteresiranimi stranmi in podjetji, še prav posebno z MSP-ji. Prav tako pa smo izvrstni pri intenzivnem sodelovanju, ki ga imamo z državami članicami. Torej, želimo si, da bi skupaj z vami zagotovili bolj varne kemikalije. In tukaj vidite tudi logo naše aktualne kampanje. To je do junija naslednjega leta, kar se tiče klasifikacije mešanic. Vsi proizvajalci kemikalij morajo reklasificirati kemikalije do 1. junija naslednjega leta in zato smo stopili v stik z vsemi državami članicami, zato da zagotovimo, da vsi udeleženci na trgu poznajo svoje obveznosti. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Sedaj pa vstopamo v razpravo. Vabim kolegice in kolege, ki želijo spregovoriti. Gospod Ertok. Ja, fin dank. Äh, Hvala lepa. Vprašanje imam za gospoda Danceta. Sem prav izgovoril? Dancet? Da. Torej, gre za boljše razumevanje gre za vprašanje, ki je zelo pomembno za Bavarsko, moj volilni kraj v Nemčiji. Imamo podjetja oziroma eno podjetje, ki. ima steklene obrate, ki obdeluje steklo s temi kemikalijami in potem pihajo to steklo in te kemikalije so na tej kandidatni listi. In sedaj vprašanje, Ukoliko lahko te kemikalije imamo za nevarne, kakšne možnosti obstajajo, zato da bi to bolj podrobno obravnavali. Če sem prav razumel, je to odločitev, ki se ne predloži parlamentu, temveč se predloži strani agencije, komisiji in državam članicam. Zato bi vas želel vprašati, ali bi bilo možno tudi neposredno stopiti v stik z vami, kako bi podjetja torej to lahko storila. Hvala lepa. Okay, we have now a question of uh, Madame Sherik Pirik. vprašanje gospe Sherik Pirik. Voorzitter, uh, ik vond het een uh, interessante uiteenzetting, maar ik heb gewoon een concreet... Hvala lepa. To je bila zelo zanimiva predstavitev. Imam pa vprašanje za gospoda Brajninga, praktično vprašanje. Kar se tiče zaupnih podatkov, ali so to samo znanstveni podatki ali tudi poslovni podatki podjetij, so vključeni tudi kmetje, naprimer. Na nizozemskem je bilo nekaj pomislekov, kar se tiče rezultatov tega, kar počnete. Ko govorite o fosfatnih emisijah in emisijah amonijaka, ima to velike posledice za življenje kmetov. Nekateri kmetje skušajo stopiti v stik so skušali stopiti v stik z univerzo na nizozemskem, ki se ukvarja s kmetijstvom, pa jim potem niso mogli pomagati. Tukaj bi pač morali zaupati tem informacijam, ki jih imamo lahko. Zaupamo tem informacijam? Od La Fonte. Najlepša hvala. Imam nekaj vprašanj. Um, in sicer za direktorja Brunvik, Brunika. Upam, da sem to pravilno izgovoril. Zanima me sistem izmenjava, izmenjave informacij. O tem uh, so spregovorile številne države članice. Zanima me, katere instrumente uporabljate uh, oziroma namerate uporabiti za posredovanje teh informacij nam, uh, Evropskemu parlamentu. Uh, Pripravili ste zanimive publikacije in eh, zanima me, katere instrumente torej uporabljate. Poleg tega pa me zanima tudi, če se lahko posvetujemo z vašo agencijo, eh, kadar pričnemo z delom na določenem področju, tako da kar takoj dobimo tudi vaše mnenje. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Stas. Eh, hvala lepa, predsednik. Rad bi se zahvalil vsem govornikom, najprej nekaj vprašanj za gospoda Danseta. Kar se tiče kakovosti podatkov in registracijskih dosejev, to je nekaj, kar nas skrbi v odboru Envi. Leta 2012, maja 2012, je gospod Grote, ki je bil predsednik odbora Envi, na zahtevo koordinatorjev vam pisal, vam je poslal dopis o teh pomislekih glede kakovosti in potem ste januarja letos po oceni petih odstotkov dosjejev z, dosje, z rokom za 2010 podali tudi sporočilo za tisk. Tu je šlo za kemikalije nad 100 ton, ki so zelo strupene za vodne organizme in za karcinogene snovi pa tudi šlo je za druge snovi, ki lahko vplivajo na reprodukcijo. Presenetljivo ste dejali, da 69 odstotkov teh dosejev ni v polni meri v skladu s pravili. To pomeni, da obstajajo nekateri pomisleki, kar se tiče okolja in eh, človeškega zdravja. Mislim, da se boste strinjali z mano, da je izvajanje zakonodaje steber. Riča in vaša agencija seveda upravlja dobro delo, vendar pa to je tisto bistvo vašega delovanja. Kako boste zagotovili, da bodo ti registracijski dosjeji urejeni? Kajti, če je 69 odstotkov ne urejenih ni v skladu zakonodajo, potem je to določena težava. Veliko krat govorimo o zelo nevarnih snoveh za reprodukcijo in eh, obstaja spor z industrijo, ki pravi, da ni nadomestnih snovi za to snov, ki se uporablja v, za izdravo PVC. Veste pa, da je to zelo stropena snov, da je zelo, zelo hlapljiva. Industrija pa želi to snov uporabljati v potrošniških proizvodih. To pa predstavlja težavo. Torej, zdi se, da nekateri pravijo, ni nevarno, drugi je nevarno. Je pa seveda nevarno, če ne vemo točno, ali je snov nevarna. Vaša agencija tako pravite? bo dala odobritev za to stol, glede na argumente, ki jih je predstavila industrija. Je to res? Ali so to samo govorice? Imate kakšne podatke, ki bi omogočili tako odobritev? Gospod Grote. Jaz malo. Hvala lepa. Veseli me, da nam je uspelo organizirati to predstavitev, kajti agencije, po mojem mnenju, prispevajo veliko dodano vrednost k našemu zakonodajnemu delu. V prejšnjem mandatu smo se redno srečevali, tudi osebe za stike, ki so, bili, ki so bile na delegacijah potovanjih v te agencije, so ostali v stikih z nami in danes dajemo novim poslancem možnost, da ugotovijo, koliko različnih agencij je takih, za katere je pristojen odbor Envi. V nacionalnih parlamentih, v nemškem parlamentu, na primer, imamo znanstvene službe. To sedaj nekako skušamo vzpostaviti. To pa imamo že mi tukaj zagotovljeno strani agencij. In to je zelo pomembno. To znanje lahko izkoriščamo. Vse agencije, sicer uporabljajo različne postopke, vendar pa imamo tukaj sedaj pred sabo izvršne direktorje agencij, ki jih tudi imenujemo, in parlament nekako vse čas nadzira, kaj agencije počnejo. To je naše vsakodnevno delo. Kljub vsemu pa je seveda potrebno reči tudi to, da so agencije neodvisne, da niso samo nek prisesek eh, komisije. Torej moramo povedati, da so neodvisne. To so neodvisno dognanje, tako da lahko pogumim poslance, da uporabljajo njihove podatke. Včasih je prišlo do nekaj pomislekov glede na skrižje interesov, vendar pa veliko dela je bilo upravljenega tudi na tem delu. Na nekaj pa moramo pomisliti. Če kdo kritizira REACH in ostale stvari, potem pa po drugi strani, ko gre za proračun, vse čas zateguje, da povsod vrčujemo in agencijam ne namenjamo več denarja, imajo pa več pristojnosti. To potem seveda ne gre skupaj, potem se na koncu ne smemo pritoževati. Torej, če skušamo zagotoviti varčevanje, moramo pomisliti tudi na to, da se tega encija navoljo vseh 8, 28 državam članicam. Če bi vsaka država članica imela takšno agencijo, bi bilo to veliko draže. Torej, moramo pomisliti tudi na, tudi na to. Ne smemo samo ploskati, ko gre za proračunske reze ko ugotovimo, da vrčujemo ravno pri agencijah. Konec koncev mora vse skupaj biti smiselno, točno moramo ugotoviti, na kateri ravni lahko privrčujemo sredstva. Zato se veselim, da je predsednik odbora Levija omogočil današnjo razpravo z agencijami, kasneje bomo imeli še možnost, v dvostranskih stikih se pogovoriti z direktori po uradni seji odbora. Hvala lepa. Hvala lepa, Matijas. Sedaj pa gospod Florenc. Ah, Hvala lepa. To, kar je povedal Grote, bi rad tudi sam podprl. Zelo obžalujem, da so rezultati agencij nekaj, kar zelo težko najde pot v politično delo in tu ne izključim niti sebe. Seveda bi to krepil agencije, vendar pa se moramo še bolj zavzeti za to, da bodo rezultati pristali tudi v glavah naših kolegov. In to je torej postopek zaznave, učenja, kajti seveda, če so podatki še tako dobri, pa če jih nihče ne prevzame, uporablja, potem je to nesmiselno. To je ena stvar. Potem pa druga, gospod Danset je bil prisoten, ko smo imeli eno snov, ena registracija. To je bilo tik pred glasovanjem. Tisoče strani smo imeli in to je bila rešitev za države članice. Sedaj se mi zdi, da te varovalke ni več, pomagalo pa ni nikomor. Zakaj teče tako slabo? Zakaj je sodelovanje pri MSP-jih tako slabo, da ne moramo uporabiti tega načela eno snov, eno odobritev? Potem drugo vprašanje, relativno preprosto. Veliko krat slišim strani tistih, ki reciklirajo, da ko reciklirajo določene odpadke, da potem spet pridobljene surovine morajo izpostaviti postopku REACH. Je to res? Ne bi mogli reči, da tisti, ki je že upravil postopek REACH, pa je potem to recikliral, naprimer neko televizijsko kamero, ki se reciklira, da bi lahko dejali, da je že dobil odobritev in ne bi bilo potrebno podvojevati teh postopkov. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa podpredsednik gospod Poc. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da ste danes z nami. Potrebujemo več razprav z agencijami. Ko sem videl vašo prvo prosojnico, se mi zdelo, da je vse lepo in prav, kar se agencij tiče in da smo vsi v EU veseli in srečni, ampak ni tako. Še vedno čakamo na testne postopke za dolgotrajne kemikalije za izpostavljenost kemikali, za stranske učinke, na to še vedno čakamo. Ne vemo niti točno, kakšne so pristojnosti pri komisiji. Ko sem bil koordinator na neko temo, V moji skupini se mislim, da bo sodelovala tudi agencija za okolje, pa potem niso mogli nismo točno vedeli, kdo je pristojen za kaj. Torej, moramo vedeti točno, kakšne so pristojnosti agencij. Včasih nimamo dovolj časa, kot bi si želeli. Pet, šest let smo čakali na dobro ekspertizo, kar se neonike tiče. In to smo potem dobili po petih letih, po prvih podatkih, ki so bili na voljo. Še vedno pa čakamo na endokrine. Tako da mislim, da ni vse tako veselo in tako urejeno. Seveda, spoštujemo znanstvena načela, vendar pa mislim, da moramo tukaj, seveda, ko zavohamo žveplo, biti pripravljeni na proizvodno svete vode gre torej za načelo, da moramo biti dobro obveščeni, še preden imamo trdna dognanja. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na odgovore. Prosim. Agencija za okolje bo začela. Skušamo biti kratki, ker nimamo prav veliko časa. Najprej, prvo vprašanje, kako zanesljivo je to, kar govorimo? Je vse to, kar govorimo, govorimo res? Vse skupaj lahko temeljim na znanstvenih dognanjih. Vendar pa moram reči, da ne samo naše delo utemeljujemo na kar nekaj virih. Eden od glavnih virov je, da zbiramo vse nadzorovane podatke glede kakovosti zraka, vode naprimer v Evropi. Vse to je potem samodejno posredovano našim podatkovnim bazam. Imamo postopke zagotavljanja kakovosti in preverjanja kakovosti, ustvarjamo kazalnike, delamo na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj, sodelujemo z Eurostatom, uporabljamo zbirko karbinov znanstvenih podatkov in standardiziranih nadzorovanih podatkov kot prvi niz vhodnih podatkov pri delu, ki ga upravljamo. Drugič, smo tudi pionirski pri inovacijah kar se tiče tako imenovane državljanske znanosti, naprimer pomorski odpadki. Imamo sedaj aplikacijo za pametne telefone, ki je v okviru strategije za morje, tako lahko državljani na standardiziran način nadzorujejo, kakšne odpadke najdemo na evropskih obalah. In to je zelo stroškovno učinkovit način zbiranja podatkov. In potem je bilo vprašanje tudi, ali vključujemo tudi podjetja. Odgovor je da. Vključujemo podatkovne nize, ki prihajajo iz industrije, v omejenem obsegu seveda. Seveda imamo potem tudi nadzor nad kakovostjo, zagotavljamo kakovost na standardiziran način. Če združimo vse to skupaj z veliko različnih virov, potem je to to, kar počnemo v našem modelu. Nadzorujemo podatke, uporabljamo kazalnike in informacije, ki jih potem ocenimo, gledamo si celoten svežen in ovrednotimo, kakšen je pomen in to potem vlagamo v proizvode, ki so povezani z znanostjo. Ne gre torej samo za znanstvena dognanja, ki jih najdemo v znanstvenih revijah, gre za širši nabor podatkov, ki jih uporabljamo pri našem delu. Eden od elementov, ki je pomemben, je, da imamo visoko raven preglednosti. Če kliknete na graf na spletu v poročilo, se lahko vrnete običajno na vir, na podatke in informacije, ki smo jih uporabili. Lahko torej sami presodite ali lahko drugi presodijo, kakšne zaključke in ocene smo potegnili na podlagi teh informacij podatkov. To je visoka raven preglednosti. Drugo vprašanje, kako komunicirate to, kar ugotovite. Približno 40 poročil na leto objavimo. Skoraj vsak teden imamo tiskovno sporočilo. Uporabljamo vedno bolj tudi socialne medije. Imamo vedno več sledilcev. Prav tako imamo potem skupne projekte, skupne predstavitvene prijeditve za projekte, veliko krat tukaj v Bruslju, skupaj tudi s parlamentom kar nekakrat. In naj spregovorim tudi zadnji prosojnici. Lahko se naročite na to, kar počnemo in tako vas obveščamo o tem. Torej imamo precej podatkov na spletu, kar se tiče stanja okolja samodejno se novi podatki vnašajo po temah, ki jih imamo in tako lahko oblikovalci politik in državljani zelo pregledno spremljajo naše delo. Vprašanje, ali bi vas podprli, če bi imeli specifično vprašanje ali točko za nas. Nekdo, ki je že spregovoril danes tukaj, ne bom omenil imen, je po nekaj tednih po javni predstavitvi v Bruslju stopil stik z našo agencijo, imajo zelo specifične vprašanja in v 24 urah smo odgovorili na vsa vprašanja pisarni poslanca. Torej, če imamo podatke in če imamo vire, želimo podpreti seveda tudi delo poslancev. Torej, prosim, stopite v stik z nami. Storili bomo vse, kar je v naši moči. In potem zadnje vprašanje, kar se tiče invazivnih vrst. Da, tukaj smo imeli prvi osnutek, osnutek uredbe, ne pa pri drugem osnutku pa nismo bili. In spremljanje teh vrst je prešlo na drugega partnera, s katerim sodelujemo, ko ocenjujemo ekosisteme in bio raznolikost. Te podatke bomo uporabili, vendar pa nismo jih potem več zbirali, nismo bili tisti prvi, ki zbiramo podatke v tem drugem delu. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Dansen za vprašanje povezana z agencijo EK. Hvala lepa, predsednik. Prvo vprašanje bavarskega kolege. Mislim, da mi ni polno jasno, kaj pomeni ta ročno, to ročno izdelano steklo. Torej, veliko snovi je lahko vključenih v to. To lahko povezano z barvami v takem steklu in potem je to povezano tudi z arzenom ali svincem. To povzroča tudi precej bolezni. In taki delavci so trpeli zaradi veliko bolezni v preteklosti. Torej, takšno podjetje, ki uporablja takšne snovi, visoke tveganosti, potem lahko neposredno stopite v stik s nami, da bi vedeli, kaj storiti pred roki, ki so predvideni za prošnje za odobritve. To je torej ena pot. Na splošno pa lahko takšna podjetja pridobijo informacije tudi strani sektorskih kolegov, ki so že uspešno nadomestili take visokotvegane snovi. Torej, veliko podatkov lahko dobite posredno ali neposredno prek nas. Drugo vprašanje. Kakovost. Ki so bili pridobljeni v prvem registracijskem postopku. To so kemikalije velikega obsega, kot smo dejali. Smo inteligentno zbirali te doseje, ko smo potem ocenjevali kakovost. In gotovili smo, da obstaja kar nekaj, kar precejšnja raven neizpolnevanja pravil. Ko smo torej inteligentno izbirali te doseje, smo našli potem tudi visok odstotek neizpolnevanja pravil, ker smo se na te osredotočali. Ne bomo se tukaj ustavili, to seveda ne pomeni tega, kaj ti speli smo odločitve in potrebno jih je izpolnevati. Spremljamo sedaj vse postopke. Smo se pa z državami članicami in udeleženimi stranmi dogovorili, da bomo šli više kot 5 odstotkov pri teh kemikalijah visokega, velikega obsega. Nadaljevali bomo ta postopek registracij in skušali zagotoviti izpolnjevanje standardov. Kar se vtalata tiče, ki ste ga omenili, to je snov, ki je tudi predmet odobritve in vsako podjetje, ki želi uporabiti to snov, mora zaprositi za odobritev, za avtorizacijo. Mora podati prošnjo in ta prošnja mora biti ugodena. Imeli smo takšne primere, malo jih je, večino podjetij je že zamenjalo to snov. Govorili ste o enem postopku odobritve, ki je šel prek naših odborov in je sedaj znanstvenimi podatki bil poslan komisiji in komisija bo sprejela končno odločitev. Tudi tukaj moramo paziti, ta odobritev, če je podana, je časovno omejena. Časovno obdobje v tem primeru krajše kot v drugih primerih iste snovi. Zato, ker ne menimo nujno, da je to nekaj, kar moramo odobriti. Torej, seveda, tukaj znanstveni odbori neodvisno ocenjujejo primer in bodo sedaj potegnili zaključke, sklepe, ki jih bomo potem poslali komisiji za odobritev. Kar se tiče gospoda Florenca, dve vprašanje. Kar se tiče ozor, ja, zakaj to ne pomaga MSP-jem, jasno je, da ozor ni bil na mizi od samega začetka, pojavil se je med postopkom in zdi se, da MSP-ji pridobijo manj zaradi tega načela, kot smo najprej menili. Sedaj zadnji rok je pred nami in morda bodo torej izginili z trga v velikem številu. Temu bi se radi izognili, zato smo podali bolj ustrezen predlog komisiji, kako se lotiti te težave. Sedaj pa moramo počakati, da vidimo, kaj bo komisija storila s tem predlogom. Na tej točki še ne vem, kako bo. Kar se tiče recikliranja, tukaj ni v vseh primerjih potrebno se ponovno registrirati. V naših smernicah smo dali na svete podjetjem, kdaj je potrebno se registrirati in kdaj ne. Če se je potrebno registrirati, zato ker je snov dovolj nova, potem nasplošno ne gre za to, da bi ta podjetja morala zbrati podatke in jih uporabiti, ki so za glavno snov, ki so jo reciklirali, torej nasplošno rečeno, nismo imeli primerov, kjer bi tisti, ki reciklirajo, imeli težave z našo zakonodajo. Hvala lepa, predsednik, da ste mi dali, dali možnost odzvati se na ta vprašanja. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa drugi del. Začenjamo s predstavitvijo EFSE. Besedo dobi takoj gospod Url ki je izvršni direktor EFSE. Prosim. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Hvala lepa, gospod predsednik, dame in gospodje. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim tudi Evropsko agencijo za varnost hrane. Nasloviti želim le tri vprašanja, kdo smo, kaj počnemo. In tretjo, morda najpomembnejše vprašanje je, kako lahko prispevamo k evropski varnosti hrane in eh, pa krme. Na prvo vprašanje naj odgovorim tako. EFSA je center, ki eh, združuje organizacije za oceno tveganja in pa eh, nacionalne izvedence zelo uh, pomembno je dejstvo, da smo del omrežja. EFSA ne more delovati brez podpore držav članic. In eh, to je zapisano že uh, v ustavitveni pogodbi EFSE. Namreč v tej uredbi je zapisano, da uh, naj bi bili postopki sicer centralizirani, uh, znotraj agencije, ampak eh, da bodo ocene tveganja potekale v sodelovanju z nacionalnimi izvedenci, eh, z univerzami in tako naprej. Sodelovanje poteka na osnovi javnih razpisov na ta način. Želimo združiti znanje Evrope in na osnovi tega znanja sprejemati odločitve na področju ocene tveganja povezanega z hrano. Poleg tega, EFSA zagotavlja razumne znanstvene nasvete, ki naj bi vam omogočili sprejemanje političnih odločitev. Eh, poleg tega smo se po krizi bolezni norih krav naučili tudi, da je potrebno razlikovati med preventivnimi ukrepi, eh, torej med oceno tveganja in pa eh, prepovedmi, ki, s katerimi se ne ukvarja EFSA. EFSA le ocenjuje tveganje. Poleg tega postavljamo znanstveno eh, znanje v okvir, Eh, in ta okvir posredujemo vam, eh, drugim deležnikom in pa eh, seveda širši javnosti. Govorimo o 500 milijonih strank, ki prihajajo iz različnih kulturnih ozadij in govorijo različne jezike. Torej ne moremo neposredno sodelovati z temi ljudmi, ampak potrebujemo podporo držav članic. Kaj počnemo? EFSA ocenjuje varnost eh, proizvodov pred eh, avtorizacijo letih. Če pomislite na barvila, eh, dodatke in tako naprej, potem veste, da je potrebno najprej oceniti varnost teh proizvodov. In to varnost ocenijo znanstveniki ki prihajajo iz različnih področji, eh, ocenjujejo biološko tveganje, eh, tveganje eh, posameznih dodatkov in tako naprej. Poleg tega pa ocenjujemo tudi eh, zdravstvene navedbe na proizvodih. Vsi vemo, eh, da različni proizvodi o, vsebujejo navedbe, kot eh, ta proizvod je dober za zdravje in EF se mora oceniti, ali je ta navedba upravičena ali ne. Poleg tega pa izvajamo tudi oceno tveganja glede živil. Eh, recimo eh, oceno tveganja eh, za vsebnost salmonele. Skušamo najti sredstva za boj proti salmoneli. Naša prizadevanja so bila zelo uspešna, kajti Eh, pojav salmonele eh, se je zmanjšal, pojavnost salmonele se je zmanjšala za 50 odstotkov. Veliko dela bo še potrebnega, vendar pa eh, imajo skupna prizadevanja tudi ustrezne posledice. V DNK-ju EFSE pa je tudi vzpostavitev evropskega omrežja varnosti hrane spet te naloge ne moremo eh, izvesti eh, sami, eh, kajti imamo le 470 sodelavcev. To nalogo lahko izpolnimo le v sodelovanju z državami članicami. Želimo podpirati komisijo in države članice v kriznih situacijah. V kriznih situacijah eh, lahko EFSA pomaga v boju proti izbruhu krize. Eden izmed največjih izzivov EFSE je, da in tudi ena izmed glavnih prednosti EFSE, da lahko izkoristimo znanstveno znanje iz uh, vse Evrope. In eh, tako lahko zberemo strokovno znanje eh, v Evropski uniji in to znanje posredujemo tudi najmanjšim državam članicam, ki eh, to vrstnega eh, strokovnega znanja nimajo same zaradi njihove majhnosti. Poleg tega se s tem izognemo podvojevanju postopkov. Vsak postopek se izvede, izvede zgolj enkrat in ne 28krat. Enak postopek eh, je torej na voljo vsem evropskim državljanom. Ko je bila ESA vzpostavljena leta 2002, 2002 eh, je bil narejen eh, velik korak v smeri zagotovitve varne hrane v Evropski uniji. No, to mislimo, da je naš prispevek k varnosti hrane. Seveda pa je naše uh, izvedensko mnenje na voljo uh, tudi vam, če ga seveda želite uporabiti. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa bomo nadaljevali z predstavitvijo gospoda Špringarja v imenu Evropskega centra za preprečevanje in obladovanje bolezni ECDC. Najlepša hvala, da ste me povabili k vam. Tako, samo da najdem pravo prosojnico, začeli bomo s to čudovito fotografijo, ampak jaz bi raje prešel na naslednjo prosojnico. Tukaj vidite eh, revne predele na obrobju Monrovije, glavnega mesta Liberije. Tukaj živijo številčne družine brez tekoče vode. Mm -hmm in uh, to je glavno bojišče, na katerem vse bojujemo proti eboli. Tveganja se torej pojavljajo tudi eh, izven Evropske unije, pravzaprav se večina tvegan eh, pojavlja izven Evropske unije in pretekli teden smo z odborom Envi imeli razpravo mnenja o eboli in jaz se bom osredotočil na primer ebole, kajti ta primer Eh, zelo dobro označuje naše eh, delo. Obveščati moramo Evropsko unijo o grožnjah, ki jih, eh, ki jih predstavljajo infekcijske bolezni. Tukaj lahko gre tudi za bolezni neznanega izvora. Zagotavljamo smernice, strokovno znanje in pomagamo državam članicam. Zagotavljamo eh, tudi strokovno usposabljanje na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije. Naj vam pokažem, kako je to delovalo v eh, primeru ebole. Strokovnjaki so najprej zgolj nadzorovali podatke o eboli in eh, to se je začelo že kar pred nekaj časa, ko smo dobili uh, nekaj navedb iz Gvineje. Izvedli smo eh, nekaj analiz in 26. marca je bilo potrjeno, da gre za ebolo. Takrat eh, je bilo 90 okuženih z ebolo in 60 jih je izgubilo življenje. V 24 urah smo eh, pripravili študijo o oceni tveganja. Ocenili smo, da je malo verjetno, ampak seveda mogoče, da bi imeli eh, pojav eh, ebole tudi v Evropski uniji. Eh, ko se je ebola razširila, smo seveda posodobili tudi naše študije o vplivu. Zagotovili smo tudi praktične nasvete Evropske komisiji in državam članicam. Aprila, v začetku aprila uh, je že prišlo do izbruha ebola v številnih državah, v Sierra Leone, v Liberiji in v Gvineji. Hitro smo izvedli oceno vpliva in ocenili možnost eh, prihoda ebole na evropsko ozemlje. Zaradi te možnosti smo tudi uh, Eh, ocenili sposobnost eh, držav članic, da izvedejo laboratorijske teste za prisotnost eh, virusa ebole. In na tej osnovi smo izdali priporočila za potovanje v države, v katerih je prišlo do izbruha virusa. To je seveda zelo pomembno. Med junijem in oktobrom smo uh, proučili uh, oceno tveganja še petkrat in ta mesec smo videli kar nekaj uh, zdravstvenih evakuacij v Evropsko unijo. Ena oseba se je okožila tudi znotraj Evropske unije, to je bila medicinska sestra, ki se je okužila medtem, ko je skrbela za pacijenta. Vsak teden smo imeli audiokonference eh, varnostnega odbora Evropske unije, razpravljali smo o eboli, eh, mi smo seveda sodelovali. 40 strokovnjakov eh, se vsako tedensko ukvarja z ebolo in vsak teden zagotavljamo analize, nasvete, Eh, ki jih zahteva Evropska komisija in države članice. To pomeni, da pošiljamo izvedence v posamezne države članice. Poleg tega pa eh, sodelujemo tudi v eh, mednarodnih misijah. Spostavili smo sistem nadzora primerov, Evrop, primerov ebole v Evrop, Evropski uniji, če bi seveda prišlo do izbruha te bolezni. Poleg tega smo priporočili tudi eh, pregled pri izhodu iz okuženih držav in pri vstopu v Evropsko unijo. Eh, ni eh, tako lahko uvesti vseh teh ukrepov in zaradi tega smo sestavili tudi priročnik, ki natančno pojasnuje, kako izvesti te ukrepe. Vzpostavili smo omrežje zdravnikov, v Evropski uniji, ki bodo more biti morali zdraviti ebolo v Evropski uniji. Pričeli smo z izvajanjem nujnega postopka, kar pomeni, da smo določen del osebja namenili eh, zgolj izbruhu ebole. Poleg tega spremljamo tudi 50 drugih bolezni, gre eh, za infekcijske bolezni, kot recimo HIV eh, ali pa eh, viruse odporne na zdravila in cepiva. V našem upravnem odboru imamo predstavnike vseh držav članic, tri predstavnike je nominirala komisija in dva predstavnika Evropski parlament. E, profesorica Mel pomeni Maliori e, je predstavnica Evropskega parlamenta in pa profesor e, Jacques Skeres. Naj vam predstavim še oceno centra ECDC. Ta ocena še ni javna. ECDC je vodilna organizacija za zagotavljanje znanstvenih nasvetov, eh, ki so kakovostni. Eh, poleg tega je ECDC razmeroma neodvisen. Eh, njegov znanstven ugled se je s časom povečal in sedaj ga ceni skupnost eh, javn, zdravstvenih delavcev eh, povsod po Evropi. Ponosni smo na to oceno. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja agencija ima, torej Evropska agencija za zdravila in besedo dobi Guido Rasi. Najlepša hvala, hvala lepa gospod predsednik, dame in gospodje, spoštovani poslanci, seveda sem zelo vesel in tudi zelo ponosen, da lahko predstavim še eh, zadnjo eh, med eh, petimi agencijami. Vem, da številni precej dobro poznate našo agencijo, ampak nekateri boste morda z zanimanjem prisluhnili temu, kaj počnemo. Včasih me ljudje ob kavi vprašajo, kaj pa pravzaprav agencija ima počne. In če skušam odgovoriti z enim stavkom, potem rečem, da je to agencija, ki ocenjuje nova zdravila, ki vstopajo na trg Evropske unije. Zagotoviti želimo, da bi bila ta zdravila učinkovita, kakovostna in varna, preden eh, jih lahko zdravniki eh, predpišejo pacijentom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 to počnemo. Opiramo se na tri stebre, najprej zberemo najboljše znanstvene podatke pred odobritvijo zdravil. Potem eh, pa skušamo zagotoviti najboljše možno zdravilo. združimo najboljše eh, znanstveno znanje iz celotne Evropske unije. Imamo omrežje, ki ga sestavlja 3500 izvedencev, ki so, ki so že vnaprej kvalificirani in ki so izkazali, da nimajo na vzkrižja interesov. Ti sodelujejo v sedmih znanstvenih odborih in v vsakem znanstvenem odboru ima vsaka država članica vse enega predstavnika. V tem procesu eh, lahko zagotovimo eh, tudi nasvete in uspodbujamo inovacije. Še prav posebej svetujemo majhnim in srednje velikim podjetjem. na osnovi eh, teh eh, znanstvenih nasvetov sprememo odločitev glede odobritve zdravil. In sicer to velja za celotno območje Evropske unije. Vsa nova zdravila so ocenjena v okviru centraliziranega postopka znotraj Evropske unije. Tukaj gre za nova zdravila, kot recimo za uh, zdravila za uporak, uh, eh, za zdravljenje multiple skleroze. Uh, posebno pozornost namenjamo zdravilom uh, za otroke. Delujemo na zelo enostavnem načelu. Ena odobritev za celotno Evropsko unijo. Izdelek z istim imenom, z istim učinkom je na voljo povsod po Evropski uniji. To pomeni, da imamo enotne standarde v Evropski uniji. Naša naloga je torej, da ocenimo, prednosti in pa tveganja in sicer v resničnem življenju pred odobritvijo eh, zdravila in sicer gre za kakovost in pa varnost zdravil. Da bi lahko to storili, izvajamo postopek farmakovigilance, kot ga imenujemo. Dobro. seveda skušamo zagotoviti inovativna zdravila, kajti to je pomembno za zdravje. Številne redke, eh, bol, za številne redke bolezni in eh, otroške bolezni še nimamo ustreznih eh, zdravil, zaradi, še, zaradi tega še potrebujemo nova inovativna zdravila. Eh, pa tudi več zdravil in pa cepiv eh, za eh, živali, ki se uporabljajo za proizvodnjo hrane in pa za hišne ljubljenčke. Če se pojavi zaskrbljenost zaradi varnosti ali pa kakovosti določenega zdravila, je postopek opozarjanja veliko hitrejši in poteka na ravni celotne Evropske unije tako eh, so evropskim eh, državljanem zagotovljena eh, bolj kakovostna, varnejša in učinkovitejša zdravila. Seveda tega ne počnemo sami, ampak v sodelovanju z omrežjem strokovnjakov. Seveda nas čaka še veliko izzivov. Eh, okrepiti moramo postopek sprijemanja odločitev, zaradi tega eh, v vedno večji meri vključujemo eh, bolnike. Poleg tega moramo povečati tudi možnosti zdravljanja za različne bolezni in zaradi tega moramo uspodbujati inovacije. Trajnost in pa cene predstavljajo oviro za dostop bolnikov do zdravil zaradi eh, tega pomagamo tudi pri eh, oceni stroškov in prednosti zdravil. Vedno bolj zapletena postaja tudi eh, globalna eh, veriga oskrbe z zdravili. Eh, velika večina proizvodnje ne poteka na evropskih tleh, število strokovnjakov, število izvedencev, ki jih potrebujemo, izjemno veliko, če pomislite samo na področje nanotehnologije, eh, mikrobiologije, potrebujemo nova odkritja, zaradi tega bomo morali še naprej širiti naš panel eh, izvedencev in seveda to postaja vedno zahtevnejša naloga okrepiti moramo varnost eh, in seveda poskrbeti tudi za ustrezan nadzor. Eh, seveda želimo tudi zaupanje eh, in zaradi tega moramo okrepiti metodologijo in pa preglednost naših postopkov. In seveda to počnemo v tesnem sodelovanju z drugimi agencijami. Eh, tukaj so dobri primeri uspešnega sodelovanja z kolegi. In naj omenim eh, tudi, eh, da je Evropska komisija močno pomagala pri organizaciji našega dela. Najlepša hvala, sedaj pa vprašanje kolegov. Prosim, kolege, da ste kratki, kaj ti imamo osem prošenj eh, in eh, nimamo več veliko časa, kaj ti čaka nas še ena točka. Gospod Pilar Ajuza. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa direktorjem agencij. Mislim, da je njihovo delo izredno pomembno za Evropsko unijo in za delovanje posameznih sektorjev za znanost in za raziskave. Sama najbolj poznam agencijo EFSA. Si pa predstavljam, da se vse agencije soočajo z um, istimi problemi. In eh, eden izmed problemov nima opraviti z znanstvenim delom, ampak z eh, samim upravnim odborom in tamkajšnjimi konflikti interesov. Tukaj bi lahko poskrbeli za jasnejša pravila. Ko govorimo o konfliktih interesov, vedno domnevamo, da gre za osebo, ki prihaja iz, da, to, da tukaj gre za predstavnika industrije, ampak kaj pa, če kdo prihaja iz določene regije, iz kakšne nevladne organizacije, iz kakšnega združenja posamezni regiji, tudi tukaj bi lahko prišlo do konflikta interesov. Mislim, da potrebujemo bolj jasna pravila. Seveda lahko vedno prihaja do konflikta interesov, če zbirate strokovnjake, ki se spoznajo za določeno področje. Ampak nekdo, ki je ravno prišel iz univerze, verjetno nima tega konflikta interesov in tudi nekdo, ki prihaja se v polnoma druge veje industrije, verjetno tudi nima in, konflikta interesov. To bi morali bolje urediti. Eh, no, še neka zadeva, ki zadeva EFSO, je vprašanje odnosa z vlagatelji prošen. Zlasti pri zadnji nalogi, ki je namenjena zdravju. Tukaj se vlagatelji prošen pritožujejo, da ni dovolj dialoga z agencijo in da pravila niso dovolj jasna. razumem, da je težko ukrepati pri zdravju, ko gre za ljudi, ki so zdravi, ampak vseeno mislim, da bi morali to temo bolj podrobno preučiti. Govorim o torej, prošnjah na tem področju pa še stroški in pristojbine v posameznih agencijah. Torej, nekatere agencije zaračunavajo pristojbine, druge pa ne. Ali ne menite, da bi tukaj potrebovali več doslednosti, več skladnosti? Hvala lepa, gospa Melior. Prosim vas, da ste kar se da kratki. Zato, da bomo imeli dovolj časa za vse kolege. Ja, gospod predsednik, poskusala bom biti kar se da kratka. Tudi sama se zahvaljujem vsem petim agencijam, ki so se danes tukaj predstavili, kajti to je pomembno zlasti za mene kot za novo poslanko. Na ta način sem lahko spoznala vseh krati. Imam dve konkretni vprašanji za gospoda Ula oziroma za, gos za agencijo EFSA. Govorili ste, da se v glavnem opirate na znanstvene ugotovitve in rekli ste, da tesno sodelujete z državami članicami. Kako nas je to predstavljam? Ali obstajajo kakšni znanstveniki, ki pri EFSI opravljajo svoje dejavnosti in ali se dodatno poslužujete tudi dognan iz držav članic in v povezavi s tem, kaj se zgodi, če ni neke jasne osnovne baze dognan, kot recimo pri nanodelcih ali pa pri genetsko spremenjenih organizmih. In pa še um, v zvezi z eh, temi zdravstvenimi terjatvami, kako eh, vaše ugotovitve, ugotovitve na tem področju lahko pridejo v širšo javnost. Hvala lepa, gospod Hausling. Hvala lepa. Tudi moje vprašanje je namenjeno EFSI. Eh, no, ko gre za strokovnjake in znanstvenike se vam vedno znova očita, da so ti preveč povezani z industrijo. Ali lahko zagotovite, da so vaši strokovnjaki neodvisni? Uh, in pa uh, torej povedali ste, da uh, se je tukaj veliko izboljšalo, ampak še vedno tukaj obstaja določene kritike. In pa še dolgoročni učinki genetsko spremenjenih organizmih. Vedno znova obstajajo kritike, uh, študiji, ki preučujejo tveganja v zvezi z GMO-jem. Uh, um, torej, ko gre za odobritve genetsko spremenjenih organizmah, ali se vam ne zdi, da bi tukaj morali spremeniti postopek in pa še um, študija uh, MO810, um, kako ocenjujete to študijo? Tematike agencije imam za sadje kilka pitanja, le glavnje dla agencije EMA. Gospod Piha. Uh, hvala lepa vsem predstavnikom agencij. Jaz imam vprašanje za agencijo za zdravila. Ta agencija se sooča za številnimi izzivi. Zame je največji izziv sodelovanje, sodelovanje med 27 eh, agencijami v državah članicah. Ali naj ima tukaj odpravlja nadzorno funkcijo oziroma naj bo sodelovanje enakovredno, ali so odločitve EME zavezojoče ali ne. Uh, imamo številne, uh, številne neznanke, recimo biotehnološka zdravila in tako naprej, kjer znanstvene metode niso ravno enostavne. Ali lahko uh, EMA jamči varnost, ko gre za nadzor nad takšnimi biotehničnimi zdravili oziroma naj to ostane v rokah nacionalnih agencij. In pa še vprašanje eh, v zvezi z EFDA in pa EMO oziroma odnos med tema dvema agencijama. Torej EFDA je ameriška agencija za nadzor nad zdravili, ki je bila v zadnjem času upletena v številne škandale. No, sedaj potekajo pogajanja o sporazumu TTIP in zato vas sprašujem, kako izgledajo odnosi med EFDA v Združenih državah Amerike in pa EMO. In pa še eno vprašanje. Trenutno pripravljamo uredbo in direktivo o zdravstvenih proizvodih. V parlamentu so nekateri menili, da bi morala EMA prevzeti postopek registracije medicinskih naprav. No, ampak tukaj gre za količino 5000 ali 6000 naprav na leto. Ali je EMA pripravljena na takšno delovno breme?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 sama sem pristojna za kontakte za, za centrom za preprečevanje in obladovanje bolezni. Mislim, da ta agencija postaja vedno bolj pomembna tudi zaradi uh, globalne grožnje epidemije ebole. Evropske agencije in nacionalne agencije si bi morale prizadevati ne samo za preprečevanje širjenja te bolezni v Evropi, ampak bi se morali prizadevati tudi za preprečevanje in obladovanje epidemije v, cent, v žariščih te epidemije. Uh, um, morda bi morali razmisliti o tem, kakšna naj bo vloga ECDC-a zunaj meja Evropske unije. Agencija je bila ustanovljena kot globalni. Odzi, kot odziv na globalno grožnjo epidemije SARS-a. No, ampak, če ta agencija želi delovati zunaj meja Evropske unije, mora zato zaprositi za posebno dovoljenje komisije. Um, Dogovorili smo se že o tem, da je naša glavna naloga za ustavitev širjenja virusa ebole v Zahodnji Afriki. Zato me zanima, zakaj tja nismo napotili strokovnjakov, eh, zakaj nismo strokovnjakov ECDC-ja napotili neposredno v prizadete države. Oziroma, kako lahko uh, ECDC pomaga državam, ki nis, pri tem pomaga državam, ki niso članice Evropske unije, naprimer Moldovi ali Ukrajini. Mislim, da bi morali ponovno razmisliti o mandatu ECDC-ja. In pa še spet še eno vprašanje v zvezi z eh, epidemijo ebole. zanima me, ali menite, da bi lahko nas, enkrat naslednje leto pripravili predstavitev skupaj z komisijo in ECDCM, uh, eh, torej predstavitev, v kateri bi lahko predstavili pregled oziroma ugotovitve na področju podlagi sedanje epidemije ebole in lahko bi razpravljali tudi o tem, kako bi lahko bili v prihodnosti bolje pripravljeni na ukrepanje. Kajti sedanja kriza je pokazala, da bi morali razširiti mandat ECDC-ja in to bi lahko bila eh, torej, eh, način pomoči tistim državam, ki nujno potrebujemo našo pomoč. Najlepša hvala, čisto kratek bom. Vesel sem, da smo danes imeli predstitve vseh eh, agencij. Njihovi nasveti so bili precej koristni. Imam vprašanje za EMO. Prvič, učinkovitost zdravil. Ali so eh, predvideni enaki testi kot v farmacevtskih družbah in ali se lahko uporabi pospešen postopek eh, v specifičnih primerjih, kot recimo v primeru ebole? številna biološka, biološka zdravila, ki naj eh, bi predstavljala pravi prodor eh, na področju boja proti raku, se niso eh, izkazala za učinkovita, vsaj v določenih primerjih ne. Kljub temu pa se ta zdravila oglašujejo z velikimi stroški tudi v eh, bolnišnicah. Ali imate kakšen postopek za zaščito učinkovitosti zdravil, ki temelji na dokazih? Gospod Orsman. Imam dve vprašanji za gospoda Razija. Najprej glede notranjega trga zdravil. Naj vam dam primer, sam eh, živim ob meji, prihajam iz zelo eh, turističnega področja in če naše področje obišče nek turist eh, in zahteva zdravilo, ki ga prijema doma, pa mu farmacevt tega zdravila ne more zagotoviti, zaradi tega, ker ga je nemogoče uvoziti. Tukaj gre za Eh, omejitev znotraj Evropske unije, ali obstaja za to kakšna zdravstvena utemeljitev, ali pa gre tukaj zgolj za omejitev eh, na trgu, ki ima eh, gospodarske razloge. Govorili ste tudi o težavah z stroški, ki nastajajo zaradi proizvodnje zdravil. Eh, pogosto gre za zdravila, ki jih odobrite v Londonu, eh, ki imajo torej evropsko avtorizacijo, vendar eh, pa ta zdravila niso zagotovljena bolnikom zaradi tega, ker so predraga ali pa ker države članice ne dovolijo razdelitve teh zdravil v bolnišnicah. Zaradi tega, ker je to povezano z previsokimi stroški, imate kakšno vlogo pri tem, eh, kakšen je vaš stik z nacionalnimi agencijami? Najlepša hvala. Mi pregunta va fundamentalmente dirigida a la agencia del medicamento de la que... Gospa Cabezon Ruiz, hvala lepa. Imam vprašanje za predstavnika agencije za zdravila. Najprej uh, Naj povem, kako vesela sem, da je ta še vedno eh, takšna, da služi potrošnikom, ne pa industriji. Eh, Ema je zelo pomembna za zagotavljanje varnosti naših zdravil. No, ampak eh, sedaj, ko govorimo o pravičnem dostopu in pravičnem zdravljenju, do, torej o dostopu do zdravil. To je bila ena izmed novosti, ki se je lotila ta agencija, olajšanje dostopa do zdravil. Zato vas sprašujem, kaj bi lahko naredili za to, da bi odpravili monopole, ki obstajajo v zvezi z določenimi zdravili. In tudi, ko gre za pomankanje zdravil za določene eh, bolezni in ko gre za pomankanje preglednosti, transparentnosti pri prodaji teh zdravil. Tudi kaj bi lahko naredili glede velikih eh, razlik v cenah zdravil med posameznimi državami članicami, kako bi lahko tukaj eh, poskrbeli za več pravičnosti um, zaradi tega, ker so nekatera zdravila zelo draga, jih je težko vključiti v zdravstvene storitve v določenih državah članicah. Ena izmed možnosti bi lahko bila boljša dostopnost zdravil, ki zdravijo hepatitis C. Eh, no, vemo tudi, da obstaja velike probleme v zvezi z rezi v zdravstveni sistem. To vpliva na, tudi na eh, zdravstvene raziskave, zlasti na področju redkih eh, bolezni, ki so ena iz naprednostnih nalog vaše agencije. In pa še eno vprašanje, kaj bi lahko naredili z, za preprečevanje prodaje ponarejenih zdravil. Ti danes prinašajo več dobička kot pa preprodaja drug. Gospod Štas. Hvala lepa. Imam vprašanje za EFSO. Številni, številna vprašanja so bila povezana v zvezi z so bila postavljena v zvezi z konflikti interesov in pa neodvisnostjo strokovnjakov. Tukaj smo sicer bili priča določenim izboljšavam in to smo vzeli na znanje, ampak še vedno obstajajo pomisleki. Eh, tudi eh, ombudsman, nekatere nevladne organizacije so se ukvarjali z tem vprašanjem eh, in številne in tudi določen del tiska je poročal o nepravilnostih na tem področju. Nekateri strokovnjaki naj bi bili v konfliktu interesov, kajti imajo zelo um, ugoden odnos z, indus, z predstavniki industrije. Torej, vem, da je, da, da je prišlo do ločenih izboljšav, ampak kako bi lahko preprečili konflikte interesov? Eh, objavljeno je bilo poročilo o problemih eh, znanstvenih podkrepitev M100, eh, M108. Eh, kaj narediti v primerih ponarejanja znanstvenih raziskav, ko gre za temu podobne primere? Hvala lepa, gospa Šrajer-Pirk. Um, no, sama sem nova poslanka in imam vprašanje za gospoda Rasija. Uh, zakaj smo tako zavlačevali pri iskanju cepiva proti eboli. Ebola je z nami že dolgo časa in zanima me, zakaj nismo ukrepali prej. Eh, no, že od junija tesno spremljam vaše aktivnosti in zanima me, kako bi lahko izboljšali sodelovanje z Afriko. Mislim, da bi morali uh, eboli podobne epidemije uh, hitro obvladati. Eh, Matijas Grote. Hvala lepa. Eden izmed predhodnih govornikov je govoril o tem, kako da lahko prihaja tudi do prekrivanja področji, za katere so pristojne posamezne, drža, eh, posamezne agencije. Ali imate kakšen način za to, kako eh, odpraviti takšna prekrivanja? Še vprašanje za gospoda Ula. No, uh, uh, v zlasti v zvezi z vašo agencijo obstajajo številni očitki glede na skrižja interesov. E, recimo, kaj se zgodi, če kot znanstvenik odpotuješ v Parmo, In uh, tam uh, deluješ kot strokovnjak v službi agencije EFSE. Kako lahko zagotovite, da so vaši strokovnjaki, um, da strokovnjaki nimajo na skriže interesov oziroma za, da so neodvisni? Kako lahko zagotovite, da lahko za rekrutirate najboljše strokovnjake in jih potem plačate samo za njihovo dnevnico in jih na ta način prepričate, da za tri dni prihaja, pridejo v Parmo in tam opravijo delo za vas. Hvala lepa, sedaj bomo slišali uh, odgovore posameznih direktorjev agencij. Uh, prosim, da ste kratki in jedrnati, kajti v desetih Deset minut vam lahko dam na voljo za vse odgovore, namreč na dnevnem redu imamo še eno točko. No, začeli bomo po istem vrstnem redu z agencijo EFSA. Hvala lepa, hvala lepa za vaše vprašanja in za zanimanje, ki ste ga pokazali za delo agencije EFSA. Gospa Ajuso, strinjam se, izboljšati moramo komunikacijo z prosilci in začeli smo z programom, kako poskrbeti za izboljšave, kako izboljšati dialog z, z našimi ulagatelji prošen, z aplikanti, ne da bi pri tem vplivali na kakovost naših ocen učinka potem sodelovanje med EFSO in strokovnjaki, znanstveniki. V EFSI imamo 470 ljudi, več kot polovica izmed teh je znanstvenikov, ampak sodelujemo tudi z drugimi delovnimi skupinami in paneli. Imamo 10 panelov z 21 strokovnjaki in uh, imamo več kot 200 članov platforme, imamo uh, več kot 200 strokovnjakov, ki sodelujejo z nami eh, v okviru delovnih skupin ali posameznih platform. Če imamo potrebo po specifičnih podatkih, potem se obrnemo na civilno družbo, na akademike, na univerze. Eh, in pa še kako lahko uh, najdete rezultate, ki so povezani z našimi zdravstvenimi trditvami. Na uh, naši spletni strani imamo več kot 507 eh, zdravstvenih študij v zvezi z zdravstvenimi trditvami. In pa še, ali lahko zagotovimo neodvisne strokovnjake, ali imamo dovolj eh, neodvisnih strokovnjakov v vse vsake dve leti imamo odprti razpis, eh, na katerega se lahko prijavijo strokovnjaki iz celotne Evropske unije, te potem ocenimo in eh, če eh, dosežejo zahtevan prak, potem seveda preučimo možnost obstoja obstoja konfliktov interesov. Če konflikt interes imajo, potem jih izločamo iz postopka in na ta način lahko zagotovimo, da so naši strokovnjaki neodvisni. In to je povezano tudi z vprašanjem gospoda Grotja, kako lahko imamo najboljše znanstvenike in istočasno zagotovimo njihovo neodvisnost. To je izziv, ampak z temi odprtimi razpisi lahko EFSA zagotovi robusten sistem evalvacije in upravljanja morebitnih konfliktov interesov. V preteklih letih smo dokazali, da ta sistem dobro deluje, seveda ni popoln, eh, lahko bi ga izboljšali in v prihodnosti bomo poskrbeli za še več izboljšav, skušali bomo zagotoviti, da bo sistem še bolj odprt in pregleden, ampak seveda vedno eh, bodo tukaj obstajala določena tveganja. Prav tako moramo zagotoviti, da sprejemamo kolektivne odločitve. Ne gre za to, da odloča samo en strokovnjak, gre za 28 članov panela in tudi, če bi prihajalo do konflikta interesov, na to ne more vplivati ena sama oseba, ker imamo kolektivni postopek odločanja. Potem v zvezi z sedmim raziskovalnim okvirnim programom sedaj imamo prve rezultate uh, poizkusov v zvezi z. Uh, to, v zvezi z glodavci. Potem um, še vprašanje, kako lahko ocenjujemo možnost konflikta interesov. Uh, kot sem že povedal, tukaj nimamo vse potrebnih jamstev. Povedal sem že, da bomo še nadalje razvijali naš sistem. Uh, Nikakor se pa ne strinjam s tem, da so naši strokovnjaki odvisni od industrije. Mi jih mm. eh, izberemo na podlagi njihove neodvisnosti in zato lahko zagotovimo, da so prosti vseh eh, vplivov. Če se pojavijo kakšni novi znanstveni dokazi, potem te pregledamo, ocenimo tveganja, se pravi, stalno nadzorujemo um, naš dotok novih znanstvenih dognanj. Hvala lepa, sedaj je gosp, na vrsti gospod Sprenger za ECDC. Hvala lepa, zahvaljujem se Katarini uh, Konečni, naši kontaktni osebi iz odbora Evi. Envi. Uh, no, naša naloga je, da nudimo podporo po celotni Evropski uniji. S pomočjo sodelovanja komisije smo lahko napotili tudi nekatere strokovnjake v Zahodno Afriko. Dobili pa smo številne prošnje za podporo tudi iz drugih držav zunaj meja Evropske unije. Morda bi v prihodnosti lahko razpravljali o tem, ali obstaja potreba potem, da ECDC nudi več podpore državam zunaj naših meja, torej državam kot so Moldova, Ukrajina in podobne. Prav gotovo bi jim lahko ponudili eh, dodatno urednost, ampak eh, to seveda zahteva več osebja. In pa še, še odgovor vprašanje Pir, eh, gospe Pirnik. Mislim, da naše strokovnjake ocenjujemo na ustrezen način, kar se tiče napotitve strokovnjakov v, um, v Zahodno Afriko, pa ne moremo odgovoriti na to vprašanje, zato ni v naši pristojnosti. Hvala lepa še gospod Rasi. Hvala lepa, dobil sem številno vprašanja, zato bom skušal odgovoriti na kar največ izmed njih. Odgovarjal bom po sklopih. Najprej biotehnologija tehnologija, ali to ocenjujemo mi sami oziroma na nacionalni ravni. Če, torej, če gre za zdravila pri biotehnologiji, potem lahko odgovorim za da. Ta so odobrena samo v naši agenciji. Kar se tiče zdravstvenih naprav, pa so te v pristojnosti nacionalnih agencij. V zvezi z EFDA in EMA oziroma sodelovanje med tema dvema agencijama. Naše sodelovanje je eh, tesno, ampak poteka samo na tehnični ravni. Nismo upleteni v pogajanja o TTIP, pravzaprav imamo sporezum o zaupnosti. Gre predvsem za vprašanja eh, kakovosti, varnosti, če bi prišlo torej do kakšnih zdravstvenih grožen, lahko eh, sprožimo omrežje farmakovigilance, ki v Evropski uniji dobro deluje. Kar se tiče ebole, naj potekam, da potekajo tedenski ki se stanki in da si na teh prizadevamo tudi za harmonizacijo postopka uh, ne želimo, da bi prišlo do kakšnih nesoglasij na področju odobritev. To ne bi bilo dobro za zaupanje in pa za uh, naše bolnike. Vprašanje čezmejnih um, problemov, torej ko je neko zdravilo na voljo v eni državi članici, v drugi pa ne. Nažalost je to v pristojnosti. zakonodaj posameznih držav članic. Mi lahko zagotovimo samo to, da po tem, ko neko zdravilo odobrimo za trg, mora biti to zdravilo na voljo v vseh državah članicah, ampak to, kako določajo države članice dostop do teh zdravil in pa njihovo ceno, je pa v pristojnosti držav članic. To me je privedlo do širšega vprašanja določanja cen Mislim, da bomo tukaj v naslednjih petih letih soočeni z eh, velikimi izzivi. V preteklih letih smo imeli uspešen centraliziran postopek odobritve, sedaj pa nastopi naslednji problem. Potem, ko je zdravilo odobreno, mora biti tudi cenovno dostopno. Vprašanje cen ni v naši pristojnosti, s tem nimamo opraviti nič, ampak potekata že dve pobudi na tem področju. Eh, omenil sem že eh, pobudo Brič. Gre za to, da določene podatke, ki jih analiziramo za uh, vpraš, ki jih, an, ki jih um, kjer analiziramo odnos med stroški in koristjo, torej tukaj lahko analiziramo tudi sposobno, torej zmožnost um, bolnikov, da lahko plačajo za določeno zdravilo. Uh, kakor sem pa že povedal, ne moremo tukaj sprejemati odločitev, ampak lahko samo uh, obveščamo o teh analizah. in pa še pobuda prilagajanja licenc, tudi to bi lahko bil način za znižanje cen in na tem področju sodelujemo z komisijo. In pa še vprašanje cepiva proti eboli. Mi nismo pristojni za cepiva. Z veseljem bi slišal, da bi kakšen proizvajalec eh, našel cepivo proti eboli, ampak trenutno tega še nimamo. Če bo se pojavilo cepivo, bomo prav gotovo poskrbeli za to, da bodo postopki tukaj hitro. Trenutno že obstajajo trije proizvajalci, ki se, ki se prizadevajo za iznajdbo cepiva in sedaj potrebujemo podatke, znanstvene analize in ko bomo te imeli, vam bom lahko o tem povedal kaj več. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem. Oprostite, enega direktorja sem izpustil. Ja, samo odgovor na vprašanje o tem, kako sodelujemo, ne vem, ali med seboj ali z nacionalnimi agencijami. Med nami je odgovor enostaven. Mi smo predmet iste zakonodaje in usklajenih postopkov. Trenutno nismo imeli nobenih problemov, lahko izmenjavamo znanstvene eh, nasvete, ugotovitve za pomočjo obstoječih zakonodajnih orodij. Nekoliko teže je pa sodelovanje z nacionalnimi eh, agencijami. Hvala lepa, sedaj pa moramo nemudoma prejti na sedmo točko na dnevnem redu besedo dajem kar direktorju gospodu Michaelu Scannelu, ki bo podal svojo predstavitev. Kasneje pa bomo slišali vprašanje kolegov. Eh, Hvala lepa. Vem, da ni prav veliko časa. Vrat za prehrano in veterinarstvo je bil vzpostavljen leta 2007. In najboljši element je bil, da se je to začelo takrat, ko je tudi Evropski parlament bil zelo izpostavljen, ko je Evropski parlament eh, imel preiskavo v primeru bolezni ali krav BSE. In takrat smo ugotovili, kar se tiče upravljanja s to boleznjo, da ni bilo verodostojnega sistema, ki bi zagotovil, da bodo države članice izvajale zakonodajo v bistvu smo imeli zelo veliko zakonodaje po vsej Evropi, ni pa bilo mehanizma, ki bi zagotovil, da bodo države članice prevzele odgovornosti in da bomo imeli enotno izvajanje na visoki ravni po vseh državah članicah. Torej, ta predlog eh, parlamenta je bil sprejet, strani komisije takrat in spomnim se predsednika Prodija na potreditvenem zaslišanju Evropskega parlamenta septembra 1999 je zastavil zelo dobro vprašanje zakaj bi evropski državljani morali zaupati Evropi, se vedno bolj integrirati, če pa nimamo niti dobre zakonodaje, izvajanje zakonodaje na področju varnosti hrane. Torej, morali smo izvesti kar nekaj nadzorov v državah članicah in tretjih državah in to je naš način delovanja. Imamo revizije in inšpekcije v državah članicah in tretjih državah, da zagotovimo, da je zakonodaja, ki je na voljo ustrezno izvajana in izvrševana. Kaj počnemo? Katera vprašanja si ogledamo? Začnemo samo zakonodajo. Če ni zakonodaje, potem nima smisla iti dlje. Preverjamo, ali imamo pristojne organe in ali obstaja dobra koordinacija med nadzornimi sistemi in da v bistvu vsi poznajo svojo vlogo in odgovornost. Preverjamo tudi to, ali je dovolj osebja za izvajanje nadzora, tako kar se tiče števila sposobnosti in strokovnega znanja. Prav tako preverimo, ali ima pristojni organ pooblastila, da izvaja svojo vlogo in odgovornosti. Naprimer, da imajo možnost dostopa v določeno podjetje, da imajo pravico in pooblastila, da jih zaprejo ali omejijo njihovo darovanje. Prav tako preverjamo, ali so izvedeni nadzori na podlagi tvegan, da torej vire učinkovito uporabljajo in se osredotočajo na to, kar je resnično pomembno. Prav tako preverjamo, da imajo pooblastila, da uvedejo sankcije in da so te sankcije učinkovite, sorazmerne in odvračilne. To je nekaj, kar ni enostavno doseči v praksi. Prav tako preverjamo, da imajo ustrezno infrastrukturo, da upravijo svoje delo in to zadeva še prav posebno laboratorije, naprimer. In potem na področju nujnih zadev, na področju varnosti živil in živali. Če torej prije do krize, morat, se morate na ne odzvati na ustrezen kompetenten način. Zato torej se lahko pripravimo že vnaprej na krizo, da lahko zagotovimo, da se bomo z njo soočili na učinkovit način. Potem še En pomemben cilj je, da zagotovimo doslednost po vseh državah članicah. V skupnosti 28 držav članic bo prišlo do razlik, to je jasno, kar se tiče učinkovitosti izvrševanja. Kar nas pa skrbi je, da če te razlike pomenijo potem velike razlike pri enotni ravni nadzora in učinkovitosti. Torej, v bistvu morajo potrošniki vedeti, da obstajajo enotni sistemi nadzora po vseh državah članicah. In to je zelo pomembno za delovanje skupnega trga. In končno to je torej tudi merilo za učinkovitost naših svetih ukrepov. Ali lahko podjetja, potrošniki zaupajo v to, da je hrana proizvedena v Evropi po visokih standardih. Če tega zaupanja ni, potem se zruši tudi skupni trg. In na področju, ki je ekonomsko tako pomembno, kot je hrana, in tudi politično tako pomembno, so to zelo resne posledice. In nasplošno so rezultati tukaj pozitivni. V zadnjih 10-15 letih smo predvsej izboljšali medsebojno zaupanje med državami in članicami, kar se tiče kontrol. In to potem pomeni tudi, da nimamo enostranskih varovalk več. Včasih smo to imeli in tudi sodna praksa to papira, so države članice zelo hitro uvedle enostranske trgovinske omejitve. In žal je bilo to, je bilo to veliko krat stanjeno zaradi protekcionističnih razlogov. Danes ni več tako. Včasih imamo težave, da je res na zadnje škandal s konskim mesom, vendar pa države članice zaupajo komisiji in medsebojnemu sporazumevanju, ne da bi sprejemali sami enostranske ukrepe imamo tudi dober učinkovit kontrolni sistem za to, da to tudi zagotovimo. Glede na to, da ni veliko časa, bom zaključil z nekaj končnimi besedami. Smo služba komisije, ne agencija, smo pa razvili naše delo. Pred desetimi leti smo pravili zelo veliko dela glede BSE. Danes delamo na novih področjih, naprimer medicinski pripomočki, glede usadkov v prsi in škandara povezanega s tem, smo državnim članicam, nadzornim organom omogočili strokovno znanje in sodelujemo tudi v tesni povezavi z organi, ki sodelujejo, ki upravljajo z osadki, tako da lahko zagotovimo zaupanje v medicinske pripomočke. Prav tako imamo kakovostne scheme, naprimer geografske indikatorje, organske scheme in na nekaterih področjih sodelujemo tudi s farmacijsko industrijo. In za zaključek. Nismo agencija, vseeno pa parlament jemljemo zelo resno, kot sem izpostavil že prej. Parlament je bil vključen pri ustanovitvi našega urada in lahko vam zagotovim, da bomo v naslednjih letih tesno sodelovali s parlamentom, še prav posebno z vašim koordinatorjem, gospodom Stasom. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kar gospod Stas, oseba za stike. Hvala lepa, kratek bom. Mislim, da lahko rečemo, da urad upravlja zelo dobro delo, zelo pregledno. Naj bi vas pozval, da obiščete njihovo spletno stran. Vsa inšpekcijska poročila so tam na voljo in to je pravo, prava zakladnica podatkov. Kar se tiče nas, pa tudi politično spremljamo torej, ta vprašanja. To je pomembno. Zelo pogosto nič ne storimo, če ne izbruhne, dokler ne izbruhne škandal. S koordinatorji bi torej si morali ogledati možnost, da bi vsaj enkrat letno imeli širšo razpravo o priporočilih in spremljanju le teh priporočilih, ki dobimo strani urada. In še zadnja stvar, seveda potrebno je vrčevati, tudi komisija vrčuje, kar se osebja tiče, vendar pa, če dobro poznam delovanje urada, lahko rečem, ne da bi si nasprotoval, da je 190 sodelavcev tega urada resnično potrebnih. Tukaj vrčevati ne moramo. Delo, ki ga upravljajo, je resnično korisno in če jih bo manj, bo zelo, zelo težko. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šajpirik. Hvala lepa. Tudi sama bom kratka. Poznam to organizacijo še iz nizozemskega parlamenta. Imate projekte o antibiotikih v različnih državah. Imate tudi seveda različne elemente zakonodaje. Na nizozemskem je na primer na tem področju zelo stroge. Inšpekcije so pomembne mi imamo veliko inšpekcij PPG desinine, druge ne, druge so morda kje, druge bolj odločene, mi pa smo eh, kje druge manj strogi. Torej, rad bi vedela, katere projekti imate na tem področju, ki boste razvili. West, uh, flow, then... Eh, Nihče drug, tako da dobi besedo spet predstavnik urada, prosim. To, to... Hvala lepa, predsednik, hvala lepa obema. Gospod Stas. Mm. Da, seveda. Vabilo, da bi letno lahko predstavili naše delo in odgovarjali na politično vprašanje, to bi bilo zelo dobrodošlo. To lahko spremem. Kar se tiče osebja, zelo se borimo, da bi ohranili to, kar imamo. Ne bomo pa se skrivali za tem, da si želimo več virov. Seveda, si to želimo, vendar pa v teh časih moramo biti učinkoviti in resnično smo ugotovili, da smo lahko učinkoviti in znotraj urada, tako da se ne bomo skrivali za pomankanjem virov kot izgovor za to, da ne upravljamo ustrezno našega dela. Kar se tiče doslednosti in nadzora po državah članicah, tega sem se dotaknil že prej, vedno želimo zagotoviti, čeprav bodo vedno razlike pri ravneh izvrševanja po državah članicah, ne sme priti do tega, da bi spodkopali zaupanje ali ogrožali zdravje. Vemo, da so nekatere države članice boljše kot druge, vendar pa želimo zagotoviti, da so tiste, ki so manj uspešne, prisiljene k temu, da izboljšajo svoje delovanje. Priporočila oblikujemo na ta način, na zelo pregleden način. Imamo profil po državah, kjer prepoznavamo pomankljivosti in kjer je potrebno doseči napredek predstavil sem, kaj smo storili. Imamo tudi nekaj novega, pregledna poročila, kjer si ogledamo razmero v celotnem sektorju v vseh državah članicah in izpostavimo pomankljivosti, če so te prisotne in kako se jih lotiti. In potem specifično, kar se antibiotiko tiče, v tem primeru govorite morda o odpornosti na antibiotike, da še prav posebno pri perutnini imamo specifičen projekt, glede ukrepov, ki so na voljo držav članicah, da bi ukrepili ukrepe proti odpornosti mikrobov. Se imamo tudi česektorsko skupino v komisiji, ki se ukvarja z odpornostjo na antibiotike in bomo videli, verjetno bomo uvedli tudi nove ukrepe v obseg našega dela. Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, Hvala lepa. Moram se zahvaliti izvršnim direktorjem agencije, pa tudi predstavniku Urada za prehrano in veterinarstvo za zelo zanimivo razpravo. Tako lahko sedaj zaključimo z našim sestankom. Naj pa vas vse povabim na koktejl pred dvorano v čast direktorjev. Hvala lepa. Se vidimo. Zelo šipko. Do sedaj.